Dobro jutro. Začeli bomo drugi del naše seje. Zahvaljujem se komisarju Oettingerju, naš poročevalec je kolega Celer in predstavil bo poraču, eh, po, eh, posebno poročilo. In takoj bo začel z njim. Hvala. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Torej, vi ste hitrejši, kot bi to policija dovolila. Mm, spoštovani gospod komisar Oettinger, drage kolegice in kolegi, po dolgih pripravah, eh, posvetovanjih komisarjev, generalnih direktorjev in številnimi pogovori, sodelavci v parlamentu in znotraj komisije smo sedaj napisali osnutek poročila o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015. To poročilo smo tudi prevedli vse jezike in zato bi se rad posebej zahvalil štirim kolegom, torej sekretarjata našega odbora, gospoda uh, Götzind Illas in pa iz moj, uh, um, mojemu asistentu gospodu Reichertu in iz moje politične skupine tudi. Torej, to poročilo smo lahko napisali le v ekipi. Večkrat smo vam odboru že poročali o napredovanju tega poročila, samo nekaj točk bi še povdaril. To so točke, ki zadevajo leto 2015 in poročilo o razrešnici. Če si pogledamo to poročilo, potem Moramo seveda upoštevati tudi razvoj dogodkov v zadnjem času in upoštevati moramo tudi vse rezultate proračunskega leta 2015. Upoštevati moramo tudi vse podatke, ki vplivajo na sedanjo razpravo in ki bodo zaznamovali našo razpravo tudi v prihodnje, da bomo lahko čim bolj učinkovito delali, kajti evropski proračun se financira iz davkoplačevanskega denarja, kot veste, in se bo približno nahajal enakih okvirih kot do sedaj. Torej, proračunsko leto 2015 je bilo prvo leto nove komisije, ki sedaj ni več tako nova, kajti deluje že dve leti in pol, ampak torej prvič je ta komisija prevzela odgovornost za ta proračun in ravno v letih 2015 in naslednjih smo sprijeli kar nekaj novih strategij, novih ciljev, zadali smo si nove naloge. In zato smo se morali najprej uskladiti s komisijo. In prvo, kar lahko povemo, je morda to, da če govorimo o prvi polovici tega obdobja, večletnega proračuna, se moramo vprašati, kako dobre so evropske strategije, kakšni so naši projekti in razmisliti moramo tudi o svojih načrtih. Imamo sedemletno obdobje in Evropski parlament in komisija imata petletno mandatno obdobje in tukaj načrtujemo vse projekte in tudi proračun. Torej, mi se usklajujemo tudi s cilji Evrope 2020. Prav tako pa se moramo odzivati tudi na aktualno politično dogajanje in aktualne ekonomske krize in zato je treba uskladiti ta ciklus. Parlament in komisija si morata zadati tukaj politične cilje, ki morajo biti zavezujoči in uh, morate biti fleksibilni pri sprejemanju teh ciljev. Kakšne ukrepe smo predlagali, torej že večkrat smo to ponovili, da je treba razmisliti o tem, eh, da bi uvedli tako imenovani rolling budget, torej proračun, ki ga je mogoče podaljšati v naslednje leto ampak bomo videli, kako se bodo uskladili politični programi, eh, torej ali je mogoče tukaj doseči neko fleksibilnost ali se bomo pa držali teh eh, fiksnih proračunskih obdobij. Torej tukaj moramo določiti novo politiko za nove cilje in tudi argumentirati, kakšne cilje želimo doseči s kakšnimi metodami. Včasih uh, so bila izplačena predplačila, uh, včasih so se zato spreminjale veljavne direktive in uredbe, ne da bi bilo povsem jasno, ali so ta predplačila zares zagotavljala uh, eh, udejanjenje ciljev. Še ena točka, ki bi jo omenil, torej vem, da je nekoliko sporna, eh, vsaj za komisijo, ampak vseeno bi rekel eh, naslednje in sicer da imamo vedno več opravka s tako imenovanimi senčnimi, sivimi proračuni. Torej, to so številni finančni mehanizmi, ki se jih ne financira samo iz evropskega proračuna. Torej, tukaj imamo mehanizme za stabilizacijo, za. Um, Tukaj imamo investicijski sklad, potem imamo sklad za strateške investicije in druge mehanizme, ki so deloma uh, financirani z Evropskim parlamentom, vendar jih mi le posredno lahko uh, nadzorujemo strani Evropskega parlamenta ali pa jih sploh ne moremo več nadzorovati. Zato bi predlagali, da bi tukaj uvedli jasnejša in bolj enotna uh, pravila, zato da bi bilo bolj transparentno, kam je zunanji denar šel. E, to velja za vse sklade, za garancijske sklade, za različne ustanove in finančne instrumente za makrofinanciranje. V tem kontekstu pozdravljam pobudo komisarja Oettingerja, torej on nam je že pritrdil, da je naša pripomba glede teh senčnih proračunov dobra in uh, da bo to upošteval pri svojih razpravah o proračunu. Mm glede leta 2015 smo se ukvarjali tudi z backlogom, torej tu so nekakšni zaostanki pri financiranju. To pomeni, da so bile plačila eh, za naprej, eh, potem eh, kasneje izplačana in to pomeni, da obstaja nevarnost, da za prihodno kohezijsko politiko potem manjka teh sredstev. Torej ta sredstva so bila že nekako zamišljena, namenjena temu, potem pa jih morda ne bo. Za pet držav članic to predstavlja več kot polovico eh, sredstev v strohovnih fondih eh, za te zamude, torej Romunija, Češka, Španija. In leto 2015 je bilo že drugo leto novega obdobja financiranja ampak niso bile navedene niti 20 odstotkov teh um, organov, ki so to izvajali in mislimo, da bo do zamud uh, v letih 2014 do 2020 še večkrat prihajalo. Zato pozivamo komisijo in še posebej države članice, da vse svoje obveznosti poravnajo in da zmanjšajo te zaostanke. Uh, tudi ko gre za vezavo sredstev, je treba ta sredstva preizprostiti eh, in eh, treba se prizadevati za večjo usklajenost v kohezijski politiki. Zato prosimo komisijo za vsako leto eh, pripravi prognozo, kako bo dotekla sredstva in da to bolje načrtuje tudi glede posameznih držav članic. Torej, tukaj se načrtovanje deli med Evropsko unijo in države članice in tukaj morajo tudi države članice upoštevati ta pravila. Ob koncu leta 1975 eh, um, ehm, smo izplačali le 75 odstotkov vseh sredstev upravičencem, 80 odstotkov teh neizplačenih eh, sredstev je. Um, bilo v petih državah članicah, torej Italija je tukaj zakrivila kar 55 odstotkov neizplačanih sredstev upravičencem in tukaj moramo zagotoviti, da finančni instrumenti zares izpolnjujo cilje, za katere so namenjeni. Torej, to, tukaj so predvsem majhna in srednja podjetja eh, in vse to, kar smo sklenili znotraj eh, kohezijske politike in tega denarja ne smemo nekako shranjevati pri bankah, ki s tem umetno izboljšujejo svoje bilance. Eh, kar zadeva management in storitve, torej tukaj eh, bi rad upozoril na to, da zanesljivost podatkov, ki jih posredujejo države članice, ni najboljša, to bi bilo treba izboljšati in mislim, da tukaj eh, komisija včasih precenjuje učinke korektur, torej komisija se mora tukaj osredotočiti na nepravilnosti in izdelati boljše hm, prognoze potem rezultati proračuna. Tukaj bi prosili komisijo, da da hitreje sprijema svoje bilance, zato da, da bo računovo, računsko sodišče to lahko upoštevalo pri svojem poročanju, kar se zadeva strategijo Evropa 2020. Eh, tukaj eh, vem, da smo pred petimi leti vsi govorili o tem, sedaj pa vedno redkeje, kaj se, to se bližam. In Tukaj bi opozoril na večletni finančni načrt oziroma okvir eh, in povezavo s ehm, cilji Evropa 2020. To ni usklajeno in to bi bilo treba bolje uskladiti in tudi sporočiti na ozvan. Torej, tukaj smo govorili input, output, eh, mislim, da bi morali tukaj govoriti tudi enotno o nekakšnih rezultatih. Poleg tega pozivamo komisijo, da zagotovi, da bodo države članice ustrizno navajale uh, svoje prihodke iz um, carin. Uh, In uh, tukaj um, bi upozoril, da nekatere države članice vedno manj sredstev prijemajo iz tega naslava. Uh, Potem pa še nekatere točke iz lanskega poročila v razrešnici um, smo omenili in potem smo se posvetili posameznim poglavjem, uh, recimo skupna kmetijska politika, migracije, varnost, skupna kohezijska politika in druga. In tukaj bi rače posebej omenil, da želimo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 niso preširoko, eh, preambiciozno zastavljeni, ampak želimo zelo ciljno deljenje, recimo eh, tukaj je tudi eh, afriška mehanizem za um, zagotavljanje miru, torej ti instrumenti um, bi bili boljši, če bi jih bolj konkretno izvajali. Um, Torej, s tem se bomo še ukvarjali, s tem afriškim mehanizmom za zagotavljanje miru. Eh, poročilo vam je na voljo, vesel bom vseh vprašanj in komentarjev. Eh, tudi poročevalci v Senci bodo še eh, kaj sporočili in lahko boste podali tudi svoje predloge sprememb. Staj ob tem prvi predstavitvi sem le želel povedati da sem vesel, da so kolegi iz drugih političnih skupin v večinoma pritrdili temu poročilu, da se strinjajo z njim in tega sem vesel. Hvala. Ja, Hvala lepa. Sama vem, koliko dela terja takšno poročilo, zato se vam res uh, zahvaljujem za trud in delo, da ste navedli vse probleme eh, v proračunu za leto 2015. Sedaj pa ima besedo gospod komisar Oettinger. Eh, Spoštovane gospe in gospodje. Potem, ko sem prejel osnutek poročila v razlešnici in ga v zadnjih dveh eh, dneh tudi prebral, bi rad izrazil spoštovanje do dela kolegov, do um, dimenzije tega dela in uh, se zahvalil gospodu um, Celerju za to poročilo. In torej vidimo, kako široka so ta področja in uh, o tem smo se pogovarjali tudi na posvetovanjih eh, kolegov z komisije. Sedaj pa ste to pisno zabeležili tudi v tem osnutku poročila. In vse to odseva kompleksni in komplicirani značaj evropskega proračuna in uh, vseh dopolnilnih proračunov. če lahko komentiram prioritete gospoda Celerja, torej um, se strinjam z vami, z vašimi predlogi izboljšav. Torej, komisija ne nasprotuje temu, kar pravi parlament, ampak smo res odprti za vaše predloge in jim tudi pritarjujemo. V svojih poročilu ste navedli veliko pričakovanj eh, do nas, torej predlagali ste tudi eh, časovne roke, obdobja in tako naprej za komisijo, torej eh, v naslednjih tednih bomo potem uh, predložili um, uh, dokumentacijo po razrešnici proračuna in to boste prijeli tudi na pogled v parlamentu in boste to obravnavali. Naj pa se taj um, nekoliko povem nekaj glede prioritet gospoda Celerja. In sicer, ko gre za mandat parlamenta, ki se nekoliko v veliki meri prekriva s uh, mandatom komisije, uh, Tukaj govorite o Evropi 2020 kot viziji in konceptu ki ga je razvila že Barosova komisija, sedaj pa to nadaljuje tudi Junckerjeva komisija s svojimi desetimi prioritetami. In tukaj bi rad povedal, um, da je še odprto vprašanje, kako dolgo naj bo naslednje večletno finančno obdobje. In tega še nismo sklenili, ali bo to sedemletni okvir, e, petletni okvir in uh, verjetno se bomo o tem pogovarjali v drugi polovici tega leta in tudi v komisi komisiji um, smo nekateri za to, da bi ta uh, okvir skrajšali na pet let. Um, na to vpliva seveda Brexit in še druge točke in z veseljem se bomo o tem pogovarjali tudi z vsemi poslanci, ki jih to zanima. Recimo zgodaj jeseni bi predlagal, eh, preden bo komisija morala podati svoje mnenje. Potem o tako imenovanem rolling proračunu, torej proračun, ki se ga podaljša v naslednjem letu, torej um, Če ne bomo imeli več proračunskega obdobja od 1. januarja do konca leta, potem je eh, postopek razrešnice še bolj kompleksen kot sedaj in tudi jasnost in preglednost proračuna bo manjša. Torej ta fleksibilnost se deloma zdi dobra ideja, ampak eh, mislim, da moramo uvesti neko določeno prenosljivost sredstev v naslednje leto, torej fleksibilnost je uh, zaželjena, ampak to, da bi bilo možno prenašati proračun v naslednje leto in ga podaljševati kar za vse postavke, pa se mi ne zdi dobro. Mislim, da bo to tudi otežilo um, nadzorno delo Evropskega parlamenta in njegova pooblastila. Potem kar zadeva Evropa 2020 in pa 10 točk Junkerjeve komisije. To sta dva programa, dva različna programa, ki pa se v večini točk skladata. Torej, Jean-Claude Juncker je prav tako omenil, da je Evropa 2020 pomembna pobuda in njegove prednostne naloge upoštevajo pristope Evropske 2020, torej ko gre za konkurenčnost, boj proti um, brezposelnosti, upoštevanje regij in drugo, to so večletni cilji. In uh, to so cilji, ki presegajo posamezne mandate komisije. Omenili ste tako imenovane sive, uh, senčne proračune, torej um, to so nekakšni usporedni ali uh, dodatni uh, proračuni. Sam s tem nimam takšnih težav kot vi in bi raje videl, da temu ne bi rekli senčni proračuni. Um, proračune. Torej, eh, če govorimo o nekakšnih sivih, senčnih proračunih, potem gre tukaj za neke prikrite dolgove. Torej, gre za to, da države nekako naskrivaj pridobijo druga sredstva in skrivajo neke dolgove. Le. Če pa mi uvedemo neke dodatne proračune, neke usporedne proračune, potem to ni prikrito in to še vedno uh, izvaja evropsko politiko um, prihodkov in odhodkov, uh, ki so transparentni. Torej, zastavili smo se 1,2 odstotka in 1 odstotek uh, kot prak in tukaj oziroma kot najvišja vežnost in za nas je to uh, restriktivno ko gre za evropski proračun. Torej, to je um, predpisal svet in uh, komisija in parlament sta to potrdila. In tukaj se moramo te meje držati. Uh, in v zadnjih letih in tudi v naslednjih letih in tudi sedaj se bomo morali spoprijemati no, z novimi izzivi, torej migracije, begunci, eh, potem tudi eh, upravna pomoč za najbolj prizadete države, kot so Italija, Bolgarija, tudi Španija eh, in seveda Grčija, tukaj bomo morali pomagati, potem tudi pomagati bomo morali z razvojnimi nalogami v sosednjih državah in regijah, zato da bomo zmanjšali pritok migracij oziroma jih um, nekako preprečili treba je res uh, podpreti tudi upravne organe v teh državah, ki so najbolj eh, prizadete in s tem bomo lahko pokazali neko um, dodano vrednost Evropske unije. Torej, tukaj gre tudi za sedanji čas in pa tudi za leta 2021 in še naprej. Ko pa gre za izvajanje teh nalog, to se bo prinese tudi velike izdatke v več milijardah višine. Torej, šest milijard imamo sedaj predvidenih za to, lahko pa pričakujemo, da bo tendenca še naraščala. Torej, tukaj imamo 1,2 eh, kot zgornjo mejo in tukaj mislim, da moramo to tudi upoštevati. Eh, eh, torej, novi programi bodo V nasprotnem primeru odžirali sredstva sedanjim dolgoletnim programom, recimo na področju kohezije in razvoja podeželskih regij in to bi lahko privedlo do razkola. Uh, Torej, če bomo iz kohezijskih programov in kmetijskih programov eh, potem namenjali sredstva za begunce in migracije, bo to privedlo do razkola. Marsikdo bo lahko potem rekel, ti begunci eh, niso prednostna naloga za vse države članice v enaki meri, ampak recimo izhajajo iz tega, da je nekdo pozicioniran v bližini, torej da je ob Sredozemskem moru ali pa da so nekatere eh, nacionalne zakonodaje bolj naklonjene prihodu migrantov kot druge. In to bi lahko privedlo do razkola v Evropi in zato raje vidim, da imamo te dopolnilne proračune, kakor da imamo znotraj proračuna nevarnost, eh, da pride do razkola v Evropi. Se pa strinjam z vami in zato se bomo tudi trudili, da bi um, um, sodelovali recimo uh, s Turčijo in da bi to vključili v večletni proračunski načrt, zato da bo to parlament lahko tudi preverjal in da ne bo to vse predvideno le v teh usporednih proračunih. Tukaj gre tudi za pogajanje s Turčijo in tako naprej. Potem druge stvari so še z obširne v Junkerjevih načrtih, torej treba je izdelati študije o razmerju med stroški in rezultati in tukaj vas bomo poskušali prepričati, kako so določeni ukrepi tudi učinkoviti. Govoriti ste tudi, e, tudi o črpanju sredstev znotraj um, proračunskih okvirov, torej to je res osupljivo, torej v svetu. Um, recimo države članice se borijo za to, da bi povečali kohezijska sredstva, strukturna sredstva, potem pa jih države članice ne črpajo. Uh, In tukaj mi kot komisija uh, lahko skupaj z državami članicami ali uh, regijami govorimo o tem, kako bi podprli njihove upravne organe, da bi bolje črpali ta sredstva. Ta sredstva so dana na razpolago, mi pa jih želimo podpreti, da jih bodo lažje črpali. Tukaj vidimo, kako različno delujejo upravni organi, kako različno sposobni so. Uh, kako različno kakovostno je administrativno delo v posameznih državih članicah ali v posameznih regijah. Torej, lahko se na tem pritožujemo, e, nekaj drugega pa je, da jim pomagamo v dolgoletnih partnerskih odnosih to izboljšati. Torej, tukaj lahko evropske institucije s dolgoletnim delom pomagajo državam članicam izkoriščati ta sredstva. In na to smo na temu smo že namenili določena sredstva in tudi eh, pomoč, na katero se lahko obrnejo države članice. Potem pa še finančni instrumenti in njihove eh, učinki. konsekventno, eh, torej uvedli smo konsekventno poročanje, kako delujejo naši finančni instrumenti in kakšen učinek imajo. To smo želeli tudi konkretno dokazati recimo pri kohezijskih skladih in to bo igralo veliko vlogo tudi v prihodnem. Torej, eh, veliko vlogo igra tudi naša governance, torej eh, to, kar mi sami predstavimo v svojih poročilih, v svojih samoevalvacijah, da delujemo bolj transparentno, da to optimiramo in da so naša poročila bolj transparentna. Torej, tudi mi izvajamo notranji nadzor in tudi mi želimo kritično pogledati na eh, svoje izvajanje proračuna in želimo to izboljšati v prihodnjem. Torej, govorili smo Torej, moj predhodnik je govoril o ukrepu um, um, nekega kritičnega proračuna in sam želim to nadaljevati. Torej, želim učinkovit proračun, tako kot moj predhodnik. In vsak evro, ki vam ga predlagamo torej, in ga potem, če vi to potrdite, tudi izdamo, mora nekako izkazovati to dodano vrednost um, našega delovanja varovanja. Seveda imamo tukaj načelo subsidijarnosti, ampak veliko je tudi nalog, ki jih bolje in bolj učinkovito lahko izvajamo na evropski ravni. Za naslednji proračunski okvir eh, bom tukaj posebej povdaril to dodano vrednost. Zato mislim, da eh, na vseh področjih, kjer predlagamo več izdatkov, več eh, novih projektov, nove naloge in želimo tukaj neko evropeizacijo, bom povdaril dodano vrednost za države članice, če to izvajamo na evropski ravni. Torej, napak v eh, letu 2015 je tudi računsko sodišče eh, eh, reklo, da je to v redu, torej 3,8 odstotkov smo v napravi poti, lahko rečem. In poročilo, ki ga danes uh, obravnavajo v komisiji in ga bodo tudi danes sprejeli, torej to poročilo, ki ste ga vi um, zahtevali, torej odkot izvirajo vzroki za te napake in tako naprej, to poročilo vam bomo čim prej predložili. Torej, Mislim, da ne potrebujemo več nadzora, ampak potrebujemo boljši nadzor. Torej, tukaj men, eh, govorimo o tako imenovanem single audit. Uh, Torej, potrebujemo enotni nadzor, eh, ampak ni treba, da imamo več teh nadzorov. Torej, mi eh, bi se radi izognili temu dvojnemu preverjanju. Marsikateri evropski programi so financirani več let zaporedoma in tukaj je veliko tveganje, Eh, da bo prišlo do zamikov. Torej, če gre tukaj za neke napake v posameznem letu, ni tako pomembno, kot če pogledamo celotni potek tega projekta in da vidimo, kakšne so napake v izvedbi enega projekta skozi več let. Uh, in tukaj se gibamo med nič cela 8 do, eh, eh, do 1,3 odstotka in to je pa že nekoliko lepša slika in tudi tukaj smo na pravi poti. Seveda si zauzemamo tudi za poenostavitev, simplifikacijo. O tem sem govoril tudi že zadnjič, ko sem bil tukaj z vami. Eh, pred Sarju sem prednosti, pa tudi nevarnosti tega procesa poenostavljanja. Torej, ko se bomo pogovarjali o um, novih predlogih za proračun in izvajanje proračuna, se bomo pogovarjali tudi o predlogih za ponastavitve. Seveda obstajajo še možnosti ponastavljanja marsiki, ampak seveda ponastavljanje ne sme privesti do večje možnosti za zlorabe. Uh, seveda moramo upoštevati proračunske predpise eh, in eh, če bo postopek bolj enostaven, ga bomo težje nadzorovali. Torej, gospod Celer, eh, vaš, vaše poročilo se mi zdi izredno konstruktivno, torej z, tukaj nam tudi nekako izražate mm, zaupanje s tem, da že danes predlagate razrešnico. Mi bomo vzeli vaše poročilo zelo resno, naredili bomo vse domače naloge in se še večkrat v tem letu posvetovali z vami. Hvala. Ja, Hvala lepa tudi vam, tudi za to, da ste danes z nami in se z nami pogovarjate o vsebinskih vprašanjih. Življenje je konkretno, dobro je govoriti tudi o konkretnih zadevah, zato se tudi zahvaljujemo za zagotovila glede sodelovanja. Seveda nas mora vse zanimati, še boljše izvrševanje je proračuna, saj se obadamo z prastarimi in novimi problemi, sploh ti prastari problemi mi dajo uh, misliti, da jih nekako ne želimo odpraviti. Naslednji je kolega Štas. Hvala lepa, gospa predsednica. S poročevalcem Celerjem smo opravili že kar nekaj sestankov. In na zadnjem sestanku, ki je potekal v Štrasburu, smo že poznali osnutek poročila, tako da sem že takrat eh, lahko izrazil svoje mnenje. In sicer, da se mi osnutek zdi zelo izčrpen, zajema vse eh, pomembne izjave. Seveda sem prisluhnil tudi komisarju Oettingerju. Zahvaljujem eh, se komisarju tudi za njegove komentarje in se vrojčujem, da mu kažem hm, hrbe težav je ta dvorana pač tako strukturirana. Edino, kar bi želel povedati v imenu moje politične skupine, je, da bi se želeli bolj izpostaviti dejstvo, da računsko sodišče že vrsto let vedno znova opozarja na to, da vse, kar je povezano z deljenim upravljanjem nefinančnih sredstev, kar predstavlja 80 odstotkov evropskega proračuna. da je na tem eh, področju pri napakah eh, odgovornost moči skrati tako pri komisiji, kot tudi pri državah članicah. Računsko sodišče je tudi povedalo, da so države članice v mnogih primerjih vedeli ali pa bi morali vedeti, da določena izplačila niso bila opravljena v skladu s pravili oziroma jih sploh ne bi eh, smelo, smele izvršiti. Da to nadzorujemo je tudi v pristojnosti našega odbora. Že pred to vrstnimi izjavami Evropske računske sodišče smo v našem odboru pri prejšnjih razrešnicah eh, večkrat eh, postavili vprašanje, eh, kako povečati odgovornost in zahtevati večjo odgovornost držav članic pri upravljanju sredstvi. Nekdani kolega Jan Mölder iz skupine liberalcev je bil poročevalec za razrešnico. bil je tudi eh, poročevalec v odboru za proračun. Odbor za proračun je podal priporočilo, da finančne ministre držav članic eh, pozovemo, da vsako leto pripravijo izjavo, v kateri podajo zagotovilo, da je njihova država izplačila upravila korektno, da so bile tukaj opravljene tudi ustrezne kontrole. Postavili pa smo tudi potrebne nadzorne instrumente, ki revizorjem omogočajo upravljanje tovrstnih preverb. V svoji izjavi bi finančni ministri potem zagotovili, da so države članice opravile izpit, kar zadeva revizijo računov oziroma izplačil. Prav tako bi eh, morali pridružiti dokument, v katerem bi predstavili svoje slabosti in prednosti. Tega države niso hoteli iz različnih razlogov. Nekaj je dobrih eh, razlog. Recimo, zvezdne države so dejale, da ne morejo zvezdni ministri dajati zagotovila za dežene, tudi za Španijo. To ni šlo v, v Nemčiji, ni šlo v Belgiji, imamo skupnost treh regij, kjer tudi ni šlo. Pri takšnih zvezdnih federalnih državah so te zadeve težavne. Vendar pa to ni tako zelo pomembno. Če bi recimo sprožili postopek pred Evropskim sodiščem proti določeni zvezdni deželi zaradi nepravilnosti, potem bi tukaj šlo za tožbo proti celotni državi, na primer v Belgiji, če bi šlo za Flandrijo. To torej ni ustrezni argument, samo. Švedska, Združeno kraljestvo in še dve državi so izpolnile to zavezo, mm, sicer pa ta zahteva ni eh, zaživela in na države niso podajale svojih izjav v tem smislu. Pri tej razrešnici bom vložil tudi nekaj predlogov sprememb, imam pa še nekaj vprašanj eh, za komisarja. Komisar je seveda nov v tej funkciji, vendar pa ima upravo za seboj. Komisarjo je problematika zna, oziroma to je vprašanje, ali vam je znana ta problematika. In drugič, kakšne metode razvija komisija ali jih bo razvila za to, da bi okrepila odgovornost držav članic? in jih pripravila do tega, da v primeru, ko so države članice videli ali bi morali vedeti, da določenih izplačil ne bi smele upraviti oziroma da bi morali izvesti ustrezen nadzor, kako bi lahko države v teh primerjih eh, pripravili do tega, da bi prevzele svojo odgovornost. Vemo, da je tukaj odločilna vloga v ministerskem svetu, ampak eh, odgovornost za izvrševanje proračuna je v rokah eh, komisiji in eh, tudi za boj proti goljofijam. Zato menim, da bi komisar tukaj lahko pripravil določene predloge in mogoče eh, nam bo njegov odgovor dal tudi kakšno spodbudo za pripravo amandmajem. Vsekakor bomo vsega. Nekaj povedali o tem poročilu, gospa Jala Sender. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tukaj govorim v imenu kolega Bogoslava Liberanskega, ki je trenutno v odboru za eh, promet, pravzaprav bi moral biti tukaj, žal ga eh, ni tukaj, ker ni uspel priti. Ampak najprej naj se zahvalim kolegu Celerju za uravnoteženo poročilo, ki pokriva celo vrsto problemov, ki smo jih odkrili v preteklosti. Tukaj gre tudi za zelo stara bremena, ki se vlačimo že dolga leta. Veseli nas, da smo skupaj z Evropskim računskim sodiščem in komisijo, da smo se lotili te naloge in da se bomo sredotočili na izboljšave. Slišali smo predloge, ki bodo upajmo obrodili sadove, tudi kar zadeva vlogo držav članic, države članice. So se seveda tudi razvijale, imajo eh, nove vlade, razvile so nove instrumente, sploh v obdobju 2014-2020. Prav tako imamo določene težave z tehnično pomočjo, ki jo bo treba ukrepiti. Tudi Naša država ima velike probleme, kar zadeva proračun in uh, mehanizme sofinanciranja. Težko smo se prebili skozi eh, krizo, tudi finančno krizo, ki je prizadela celotno Evropo. Srečujemo se z mnogimi različnimi problemi, ki jih moramo rešiti. Zahvaljujem se tudi vam, gospod eh, komisar, za vaše uvodne besede in pripravljenost, eh, da z novim, da se z novim zagonom lotite, lotite teh težav. Komisar Oettinger, v 82. odstavku ponavljate predlog, ki smo ga podali že lani. Evropski semester je namenjen večji prepoznavnosti, vidnosti, omejevanju, kazanju s prstom na tiste, ki so storili kaj narobe. Mogoče bi nam to lahko pomagalo tudi pri razreščnici. Pri določenih nalogah, ki jih moramo upraviti v okviru razrešnice. Mogoče bi bilo dobro upoštevati opozorila in priporočila iz evropskega semestra, v kar bi vključili tudi priporočila Evropskega parlamenta. Mislim, da bi to vsem pomagalo. Zdaj pa k eh, zadnjemu dogajanju v zvezi z evropskim semestrom. Vedno znova oziroma vse čas seboj eh, prenašamo to senco, ki je padla na nas glede izvrševanja proračuna in tudi kar zadeva črpanje eh, sredstev, ki jih po drugi strani vedno manjka. To se pravi, da si želimo več eh, sredstev, po drugi strani pa jih ne moremo črpati eh, od bank. Mogoče bi lahko tu izboljšali postopke. Če bi lahko razrešnico in evropski semester povezali med seboj in to izkoristili za izboljšanje črpanja sredstev saj je razvoj v Evropi vedno bolj zaskrbljujoč. Če si pogledamo, kaj se dogaja v ZDA, mislim, da moramo nujno kaj storiti na tem področju. Pri tej razrešnici smo udeleženi in lahko podamo svoje priporočila. Dejstvo je, da imamo zakasnitve pri plačilih, eh, da imamo pomenkljivo Eh, črpanje sredstev in podobno. To so vse težave. Ampak mislim, da bi lahko podali svoje priporočila, prepričan nas sem, da si lahko vzajemno pomagamo in se podpiramo. Popolnoma se strinjamo z vami, kar, glede tega, kar ste povedali, glede begunske in imigranske krize, glede novega obrambnega scenarija. To so vse novi izzivi za proračun. Vendar pa smo v Španiji videli, da je treba reševati probleme in se lotevati tudi novih grožen za kohezijsko politiko. To sta tisti področji evropske politike, ki zahtevata veliko denarja. Vedno znova pa se srečujemo z velikimi izzivi, naprimer migracijsko krizo, begunsko krizo. Kako bomo vse skupaj stlačili v ta proračun? Razen komisarja Montja, tukaj nima nišče konkretnih eh, predstav glede tega. Želimo pa si konkretne rešitve. Ne želimo si samo poslušati eh, o varčevanju pri kmetijstvu kmetijskem proračunu, pri kohezijski politiki in tako naprej. To nas bega in eh, straši. Vedno znova se srečujemo z številkami, ki jih je sredstev, ki jih je treba vlagati v nove prišleke, vendar pa se vsi soočamo že z velikimi, velikim številom prebivalcev iz um, različnih slojev, predvsem obokojenskih, ki so na robu revščine ali pa že čez njo. Ne, seveda ne smemo pozabiti na naše lastne državljane, ki eh, so se znašli v katastrofalnem položaju in so v njem že leta vse od eh, gospodarske in finančne eh, krize. Tukaj upam, gospod komisar, da bomo skupaj lahko našli korake naprej. Seveda pa se moramo zavedati tega, kakšne so meje naših eh, sposobnosti. Eh, skupaj moramo delati tudi pri odpravi napak, eh, sodelovati z računskim sodiščem, z gospodom Linijem. In tudi sodelovanje z vami je ključnega pomena. Ljudje so namreč že siti tega večnega varčevanja, eh, novih pravil, novih eh, kontrol in pravzaprav niti ne vemo, ali se so pridejo do tistih, ki jih resnično potrebujejo, ki so dejanski upravičenci. Zato moramo ta problem rešiti. Potem pa še večletni finančni okvir in na končno tveganje za proračun, to ste tudi omenili. začetni finančni okvir za evropski proračun je seveda pomemben. Vendar pa se moramo posvetiti temu, da zmanjšamo končno tveganje, tako da ne bomo izgubljali sredstev ali vsaj ne preveč sredstev iz evropskega eh, proračuna. Tukaj gre za programe, ki jih eh, morajo izvajati eh, vlade. Tukaj gre za subsidijarnost, če govorim o vladah, potem mislim tudi na našo špansko vlado. vlade morajo eh, zagotoviti sredstva za sofinansiranje, drugače se sredstva ne morajo počrpati. To se pravi, da bi morala Španija opraviti svoje, to se pravi, da bi morala plačati svoj delež ali pa bo izgubila vse. Tukaj moramo senzibilizirati države za to problematiko. Zelo bi nam pomagalo, če bi lahko te programe dejansko sofinancirali in izvedli. Kar zadeva različne instrumente financiranja, tako kot gospod eh, Celar, sem mnenja. Da se trenutno soočamo z vprašanjem, kako bo Brexit vplival na evropski proračun. S tem je povezano še veliko čustveno vprašanje, gre za negotovost eh, pri državljanih. Eh, Sprašujemo se, kako eh, se zadev lotiti, kako jih obvladovati. Tudi v državah članicah moramo pozvati k umirjanju žoge. Marsik je zelo glasno govori o teh zadevah. Moramo razmisliti, kaj storiti z strukturnimi skladi, z kohezijskimi skladi. Ne smemo delovati brez glava. Poskrbeti moramo tudi za večjo transparentnost, eh, tudi glede tega, kar bo evropski proračun izgubil na račun eh, Brexita. Pred nami je trnova pot, ki se včasih zdi, da se zaključuje v prepadu. Zato moramo poskrbeti za jasno situacijo, sploh na področju financ. Še vedno smo v krizi, ki jo moramo rešiti, Brexit pa bo to krizo še poglobil. Zato vprašanje za vas. Kako bi lahko zajeli v številkah, kaj nas čaka? kar zadeva evropski proračun. Vsega seveda ne bomo mogli reševati, tudi ne z bančnimi jamstvi in uh, direktnim financiranjem. Potrebujemo pa neko sporočilo, ki ga lahko podamo državam članicam. Evropska unija je pred uh, ključnim izzivom. In vsi moramo biti na isti strani na tej pomembni poti. Populisti vedno znova opozarjajo na to, da je Evropa na poti v prepad. Sveda pa se želimo proti temu oboriti, želimo vas podpreti, kako lahko poskrbimo za to, da bo vsak evro, ki ga investira posamezna država članica in evropska politika, dejansko delovali kot multiplikator. Gospodarstveniki tega še do zdaj niso znali razrešiti. Kako bi lahko podali pozitivno sporočilo glede evropskega proračuna? Vsak eh, vložen evro mora imeti učinek multiplikatorja, pozitivne učinke v vseh državah članicah. Mnogo držav članic je preveč strahopetni, strahopetnih, da bi svojim državljanom povedali, zakaj gre. Kolega ali poročevalec v senci je naslednji. Hvala lepa, gospa predsedujoča, naš poročevalec v senci ni prisoten, zato me prosijo, da v njegovem imenu podam a, njegovo mnenje. Dragi kolegi, gospod eh, komisar, zahvaljujem, da se je pro Črvalcu za zelo izčrpno poročilo. Ne bom ponavljal tega, kar smo že slišali, zato bi izpostavil samo nekaj osebnih eh, um, misli in sicer v dokumentu niso samo okrepi, ki jih je treba sprijeti, to morajo postati tudi najboljše prakse v ciklusu učenja. Uh, če se nekaj naučimo iz lekcij, bomo lahko izboljšali eh, delovanje. Drugič, v dokumentu bi morali se bi morali izogniti na koncentracijo na posamezne točke. Prejšnje leto smo imeli veliko neravnovesi pri izpostavljanju posameznih zadev, naprimer izpostavljanje ene agencije glede postopkov clearinga v letu 2014 in pa 2015, to ni najboljše eh, uravnoteženo, ker več takšnih postopkov poteka. Takšne neravnovesja smo videli tudi v različnih drugih primerjih, od 219 je nekaj ostalo, ostalo v letu 2015, še delimo, želimo delovati. Eh, nepristransko moramo menjati vse probleme. Kolegi Štehovski, pite. Hvala lepa, kolega Stehovski. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najlepša hvala, da tudi gospodu komisarju, da je prišel k nam tukaj. Gre tudi za kakovost poročila. Tukaj imamo predvsem eh, poslance, ki se že dolgo ukvarjajo s tem vprašanjem tako da so teme povezane z oblikovanjem in izvrševanjem eh, proračuna nekaj, kar jim je zelo blizu. Zahvaljujem se poročevalcu gospodu Celerju, ki se je lodeval razrešnice za komisijo. Zadeve ne obravnava samo vertikalno, ampak tudi horizontalno in želi si pogledati eh, kakšni so razlogi, eh, zakaj do nečesa prihaja in poskuša predlagati reformo finančnega sistema. Če nismo vse denar porabili, to ni dobra novica, ni pa nujno samo slaba novica. Včasih lahko porabimo nekaj več denarja, drugo leto pa nekaj manj denarja. Kar želim povedati je, da imamo veliko razliko, velike vrzeli med eh, koncem enega programskega obdobja in začetkom drugega marsikdo ne ve, kako to premostiti. Ljudje iščejo med, novo metodologijo ali pa jim primanjkuje spetnosti na tem eh, področju. Vprašati se moramo, kaj se je spremenilo mm, v letih 2013-2014. Stopnja napak, eh, gospod komisar, je nekaj, s čemer se ukvarjamo že tri leta zaporedoma. Kako to, da določene države ne delajo napak, druge pa? Zakaj se ne upoštevajo napake v posameznih državah, članicah, kjer prihaja do uh, diskrepanc, ko gre za to, da se del denarja ne porabi v skladu z pravili, ki jih postavlja komisija. Nekatere države članice preprosto ne poročajo o tem. Eh, Češka je po letu 2010, eh, ko smo bili priča različnim škandalom, napake obravnava. Napaka je tudi, če napačno seštevamo in se zmotimo na zadnji decimalki za deset čeških kron. Tukaj si ne želim poslušati političnih izjav. Um, ne smemo se trpljati po ramenih, kako dobro porabljamo eh, denar. Od vas se pričakujem realistično poročilo, kako ta svežen deluje ali ne. Včasih se moram prav smejati zaradi tega, ker denar potiskate z enega poglavja v drugega, potem eh, imate težave ugotavljati, kakšni multiplikacijski učinek ima posamez na postavka ugotavljate, eh, kje lahko nekaj investirate, potem ugotovite, da to ni smiselno, mogoče je problem v strukturi financiranja, mogoče je problem v stabilnosti eh, evra ali nestabilnosti evra, zaradi česar je prišlo eh, do težav pri spodbujanju vlagateljev. Želite si proračun, ki bo smerjen v rezultate. To smo poslušali pet let od gospe Georgijevi. Ne vidim pa nobenih rezultatov. Kakšni so uh, rezultati. Včeraj smo se ukvarjali s poročilom o zapravljanju hrane oziroma z drugimi težavami. Tukaj imamo neke skupne točke. Nimamo sploh nobene metodologije, kako to meriti. In to je nekaj, s čimer bi morali začeti. Tukaj ne gre eh, za uničujočo kritiko, gre eh, za konstruktivno kritiko. Moramo postati bolj učinkoviti pri porabi denarja. Če imamo 3,5-3,8 odstotkov napak, eh, potem vas lepo prosim, gospod komisar, vsi vemo, zakaj gre. Lahko bi govorili drug drugom, tako kot je Churchill govoril svojim eh, ljudem, da zaupamo samo lastni statistiki, ampak tukaj bi morali biti dokaj previdni. In še nekaj. Stališče Evropskega parlamenta je bilo vedno konstruktivno. Ne želimo uničevati nečesa, ne želimo tudi uničiti vas eh, zaradi posameznih zadev, ki ste jih počeli ali pa ne želimo se pripraviti na naslednje korake, ki jih mora storiti Evropska unija. Zagotoviti želimo, da bodo državljani ponovno zaupali v nas, zaupali v Evropsko komisijo. Mm, glede določene stvari, ki jih počnemo, ne pomagajo nikomor. Po eni strani prepovedujete izvajanje infrastrukturnih projektov v država članica zaradi tega, ker gre za zašiteno območje. Po drugi strani pa kaznujete državo zaradi tega, ker ni porabila denarja za izgradno te infrastrukture. To je absurdno. In eh, to bo tudi en od osnovnih zaključkov iz poročila o razrešnici gospoda Celerije. In prosim, da upoštevate tudi moje mnenje. Hvala lepa, gospod Liberacki. Bardzo, za... Hvala lepa. Mm, opravičujem se za eh, zamudo zato, ker sem moral sodelovati pri glasovanju v odboru za promet, zato sem prišel nekoliko pozno. Gospod komisar, nekaj, nekaj vprašanj k proračunu. Gre za poročilo, s katerim nimamo eh, te žal in lahko bi ga postili takšnega, kot eh, je gospod eh, Celer je mm, zadeve, ki jih je omenjal poročilo, že večkrat eh, povedal. Ampak nekaj, kar nam je padlo v oči, je inercija pri komisiji. Povedali ste, da ste ugotovili, da so napake, da si prizadevate za odpravo, delate korekture, zadeve se bodo izboljšale, vendar pa bo to nekaj dne v prihodnosti. To poslušamo praktično vsako leto od, ob praktično vsaki razrešnici. Zadeve niso dobre, ampak bodo boljše in komisija počne, kar je v njeni moči, da bi izboljšala situacijo. Zavedati se moramo, da je razrešnica proračuna, o katerem sedaj govorimo, nenavadna. Nenavadna zaradi tega, ko, kar govorimo o računih iz prejšnjega uh, finančnega obdobja. V letu 2015 je bilo zelo uh, malo napredka pri ravni absorpcije sredstev, črpanja sredstev. Zdi se, da je komisija pasivna, da zavlačuje in da so države članice prepoščene sami sebi, kot je povedal kolega Stehovski. Zaradi žab pa ne smemo graditi cest. Države članice počnejo, kar se jim zljubi, komisija pa pravi, da ne more s prstom kazati na posamezne države zaradi tega, ker to ni predvideno v pravilih. Vendar pa smo pod vtisom, da je na določene države članice moč kazati s prstom na druge, pa ne. Gospod eh, komisar, vemo, kdo je odgovoren za proračun in zakaj. Bi pa na, se na vas obrnil z splošno prošnjo. Ko govorimo o izvrševanju proračuna iz, za leto 2016, kaj je bilo storjenega, kaj ne, kaj je bilo učinkovito, kaj ni bilo učinkovito. Ste dosegli cilje glede rezultatov, kje, kje pa ne? O tem je treba poročati. In brez takšnih poročil in brez, da se tega lotite, ne boste uh, dobili zaupanja pri državljanih. In če tega ne boste storili, boste samo še uh, eh, dali orožje v roke tistim, ki želijo spodkopati Evropsko unijo. Želimo si jasne odgovore na ta vprašanja. plešila in obveznosti za leto 2015. Eh. Kaj pa manjka? So kvantitativne vsote napak in, in starjave. Kako prihaja do naknadnega pobiranja tega denarja? To bo tudi vprašanje, ki ga bo treba v prihodnosti rešiti. Proračun mora biti učinkovito upravljen, iz, izvrševan. Zahvalil bi se tudi poročevalcu Cedarju za zelo eh, smiselno in dobro poročilo. To poročilo je pravzaprav neke vrste deklaracija, izjava in tudi od vas bi si želeli takšno izjavo, v kateri boste eh, povedali, da učinkovito spostavljate nova dejstva, ne pa da govorite, da delate vse, kar je v vaši moči, zato da bi v naslednjih letih izboljšali situacije. To ni nekaj, kar bi lahko dobro prodajali našim državljanom. Druga zadeva pa so seveda naslednje finančne perspektive. Kdaj bomo imeli vrhe izplačil? Imamo tudi stopnjo izvajanja, ki je pri 79 odstotkih, potem pa imamo tudi določene vrhe pri neplačilih. Iz vsega tega se moramo nekaj naučiti, tudi iz te razrešnice. Hvala lepa tudi, sama sem se zapisan na seznam govornikov. O osmih točkah bi se rada pogovorila z vami, gospod komisar. Prvo je povezano z mojim pisnim vprašanjem na temo, koliko plačujejo neevropske države, ki sodelujejo v programih v evropski proračun in koliko iz njega dobijo. Ja, hvala lepa za izčrpni odgovor. E, zame nerazumljivo pa se je glede tega vprašanja iz leta 2016 izhajalo, da je e, Švica neto prijemnica za 89 milijoni. Norveška pa plačuje 270 milijonov. Ne vem, je to enkratni učinek eh, zaradi določenih eh, pogojih, mogoče gre tudi za obzori 2020, mogoče bi bilo dobro, če si pogledamo 2014, 2015, 2016, če nam posredujete podatke vseh teh eh, let, mogoče bi lahko k temu tudi kaj povedali, s tem je povezan tudi Brexit in eh, Britanci se že veselijo in si predstavljajo, da švicarski model mogoče ni tako slab. Naslednja točka se ukvarja s starim problemom. Pri strukturnih skladih se soočamo z mnogimi problemi, s katerimi se soočamo že zelo dolgo. Tudi v tem letu smo imeli 22 uh, eh, pridržkov za Španijo, 10 za Mačarsko in 7 za Španijo. In eh, glede Grčije imamo vrščas enake pridržke že 20 let. Vemo, da imamo v Španiji določene eh, ustavne probleme, vendar pa se sprašujem, kakšen je naš načrt, se ne moramo vleči te stare probleme v neskončnost, hkrati pa rešujemo nove probleme. To je druga točka, tretja točka. Vprašanje satelitov in finančnih instrumentov. Imamo več kot tisoč finančnih instrumentov in nimam nobenega pregleda, zaradi tega, ker je poročanje doslej zelo slabo. Eh, rekli ste, da ste ga izboljšali, drži, to smo videli, vendar pa moramo natančno vedeti, koliko zasebnega kapitala dobimo v finančne instrumente. Naj domnevam, da eh, črpamo predvsem eh, javni kapital iz eh, držav članic, morajo pa pritegniti predvsem zasebni kapital. Dobro bi bilo, če bi komisija o tem tudi poročala. Osnutek načrta proračuna, ki ga je predložila komisija, predvideva nadaljno izgradnjo finančnih instrumentov. Na to gledam zelo kritično, sploh eh, ko gre za povezavo med strukturnimi skladi in EFSI-jem. Računsko sodišče upravičeno pozarja na to, da preko te povezave prihaja eh, do odprave učinka večletnega finančnega okvira. Saj finančni instrumenti predstavljajo neko novo eh, sredstvo za, za uničevanje celotne proračunske discipline. Tako gledam na spremembe v korist finančnih instrumentov, eh, kjer imamo tudi formule, kjer imamo različne udeležbe, pri čemer naj bi veljala pravila, ki jih sploh ne razumem, če imamo 50 eh, eh, od totkov, 95 odstotkov iz nepovratnih sredstev, 5 odstotkov pa odstotkov. Eh, z pogoji, ne vem, zakaj bi to moralo vplivati na celotno financiranje. Potem pa imamo še celotno prihodnost. Želim si, da bi se ukvarjali z to temo, saj se bomo drugače morali s tem ukvarjati vsa naslednja leta. Potem imamo proračun usmenjene rezultate, tako kot vaša predhodnica, ste to omenjali, kaj tukaj načrtujete, kako boste zadevo peljali naprej, izveli ste nekaj konferenc in eh, bila sem podpisom, da je konferenca mm, pač zaključila ta postopek. Če boste še kaj organizirali, nas morate povedati, ker bomo sodelovali, vendar pa tukaj nima velikega upanja in to se mi zdi škoda, kajti to, kar je v finančni uredbi, ne zadostuje, da bi lahko v prihodnosti resnično ocenevali. kakšno poročanje o rezultatih je, eh, naj bi bilo v poročilih eh, držav in kakšne kazalnike uspešnosti naj bi upoštevali. To bi nujno potrebovali, eh, če si želimo proračun na osnovi rezultatov. In še točka, o kateri smo večkrat govorili. Eh, kmetijska politika in eh, kdo dobiva denar, če je 80 od, odstotkov eh, prijemnikov dobi 20 odstotkov sredstev in je teh 20 odstotkov pod 5000 evrov na leto, potem je jasno, da tistim, ki že imajo veliko, dajemo še več. Komisija ima tukaj strašne težave zaradi tega, ker gre za nacionalno pristojnost, vendar pa to škodi. Ja reputacija Evropske unije. In tukaj moram omeniti Češko v prvi vrsti. V naslednjem obdobju potrebujemo neko prestrukturiranje, potrebujemo neke jasne zgornje meje, kajti če bomo nadaljevali tako kot doslej, smo za kmetijsko politiko o, o, ustvarili za vele posesnike, ki so že tako bogati in potem o, eh, lahko uživajo v še dodatnih proračunskih sredstvih prosim, da vplivate tudi na Gidenir. Pri 136 dokumentih, eh, poročilih veleposlanikov, kjer gre za eh, zunanjo pomoč in poročeno o tem, tukaj imamo celo vrsto eh, problemov med komisijo in odborom za nadzor proračuna. Eh, Gedenice tukaj ni eh, odzval. Zdaj pripravljajo ustrezne kazalnike, kar nas veseli, ampak še niso opravili svoje naloge. Prosim, da eh, govorite z Gedenir, da uporabljajo vse kazalnike uspešnosti, ne pa samo nekaterih. Potrebujemo popolno sliko. Tako da lahko primerjamo podatke od GDDF in GDNR. Se bi bilo tudi dobro za komisijo, da bi bolje vedela, kaj se dogaja v tretjih državah. Prav tako eh, bi vam na svece položila problem Grčije. Imamo 181 eh, prioritetnih projektov, nekdanje task force za Grčije in te poskušamo nadzorovati, eh, kar ni lahko. Na zadnje smo za Giri za regionalno pomoč na zadnje sodelovali pol leti, ampak ti regionalni projekti so za Grčijo izjemno pomembni, zato vas prosim, da komis kot komisar za proračun posvetite pozornost tudi tem projektom, se si želimo, da se zaključijo. Ne želimo si denarja nazaj, ugotoviti moramo v tem letu, ali se bodo zaključili, ali pa bi bilo treba odplačevati ta denar nazaj. Denar ne želimo za nazaj, ampak si želimo, da se projekti uspešno zaključijo. Potem imamo postopek eh, razpisa za novo mesto, glede na dolge eh, postopke bi morali čim prej sprožiti ta postopek. Najlepša hvala za vašo pozornost, za pozornost in eh, predajam besedo nazaj komisarju. Frau Vorsitzende, Gospa predsedujoča, dame in gospodje poslanci. Najprej k temi vodstva v OLAF-u. Trenutni generalni eh, direktor, eh, trenutnemu generalnemu direktorju se bo iztekel mandat in ne bomo imeli nobenega prehodnega obdobja, ampak eh, želimo kar takoj določiti naslednika in zaradi tega bomo pred rokom eh, začeli z razpisom za to delovno mesto, seveda pa vas bomo z tem seznanili. Na eh, tem mestu želimo nekoga, ki bo imel eh, veliko avtoriteto in zaradi tega seveda želimo tudi pregleden postopek v parlamentu. Drugič, ta občutljiva tema Švice. Predložili smo številke in eh, te številke so zgolj okvirne, želimo jih eh, še izpiliti. Namestnik generalnega direktorja pravi, da Švica plačuje Vplačuje tudi sredstva za programe vzpodbude za nove države članice. Vendar pa tukaj ne gre za proračun, ampak gre eh, za vplačila izven proračuna. Poleg tega pa Švica z različnimi pogodbami sodeluje pri različnih instrumentih Evropske unije pri tem ima dostop do notranjega trga, do obzorja 2020 in tako naprej. Vendar pa so te pogodbe vedno sklenjene na takšni osnovi, da dostop do teh programov eh, seveda tudi nekaj stane. In eh, zaradi tega mora Švica, če jo programi zanimajo, zagotoviti tudi ustrezen finančni prispevek. Švica ne more eh, biti neto prejemnica sredstev iz eh, programov Evropske unije, ampak eh, mora seveda biti neto plačnica. Gre za izboljšanje uvoza, izvoza, blaga, storitev, gre za sodelovanje v zelo zanimivih raziskovalnih programih, kot recimo v okviru obzorja 2020. Vse to v Švici koristi. Številke eh, bomo še natančneje predstavili v prihodnih tednih. Zastavljena je bila cela vrsta vprašanj, ki zadevajo seveda tudi svet in pa države članice. Eh, počutim eh, se nekako kot eh, v sredini sendviča. pri eh, naslednjem eh, svetu eh, za proračun eh, bom eh, predlagal oceno eh, obstoječega proračuna. Pogovarjam se z eh, svetom, z kolegi komisarji, delo poteka izjemno intenzivno in res intenzivno delamo, ampak ni eh, vedno tudi učinkovito. Eh, finančnih eh, ministrov eh, pogosto sploh ne srečam. Ti se v trialogu srečujejo pogosto le z veleposlaniki. Tako da kome, da obstaja manevrski prostor za pogajanja. Razmislite torej o tem, ali ne bi imeli neko, nek neformalen pregled večletnega finančnega okvira nekje jeseni. Na ta način bi lažje določili cilje Vi ste poslanci v Evropskem parlamentu, ampak izvoljeni ste v državah članicah, torej ste tudi eh, člani strank v državah članicah. Te stranke so deloma tudi vladne stranke. Torej, podajate jim sporočila oziroma predstavljate sporočila, ki potuje iz Madrida v Madrid, iz Prage v Prago eh, in tako naprej, iz Berlina v Berlin. Evropska unija kot takšna temelji na zaupanju v upravne postopke tako Evropske unije, kakor tudi držav članic, kajti eh, države članice eh, so odgovorne za določena področja. Proračunski nadzor mora potekati tudi eh, na ravni držav članic. Mi si prizadevamo za sodelovanje nacionalnih računskih sodišč. Evropsko računsko sodišče je v stalnem stiku z nacionalnimi računskimi sodišči. Heinerlin eh, želi to še izboljšati. Potrebujemo skupen načrt in eh, pa sodelovanje med nacionalnimi računskimi sodišči in Evropskim računskim sodiščem, tako da bomo dosegli boljše rezultate. Čeprav posebej, ko gre za sofinanciranje iz evropskega proračuna in nacionalnih proračunov. Takrat so uh, interesi nacionalnih poslancev, nacionalnih računskih sodišč, evropskih poslancev in pa evropskega računskega sodišča pravzaprav isti. In to sodelovanje je potrebno torej še poglobiti. Prizadevam si tudi za to, da eh, bi tesneje sodelovali eh, tudi z nacionalnimi organi v eh, parlamentih v državah članicah. Sam bom z veseljem obiskal parlament v Pragi, v Španiji ali pa v eni izmed nemških regij. Pripravljen sem to storiti zato, da bi nekoliko omilil to zapletenost celotne evropske strukture. Govorili smo o evropskem semestru in kako ta evropski semester eh, bolje uporabiti. Tudi to je na našem dnevnem redu, o tem so govorili tudi poslanci. V eh, okviru prihodnega večletnega finančnega okvira moramo razmisliti o tem, ali bi morali biti eh, predlogi v okviru evropskega semestra zavezujoči v večji meri, kot eh, so bili doslej. Evropska komisija pripravi evropski semester. Odločitev v evropskem semestru je potem sprejeta v svetu. Če želimo okrepiti prioritete, potem je potrebno zagotoviti uh, močnejšo vezavo sredstev. Zakaj eh, se je eh, novo proračunsko obdobje tako eh, slabo začelo? Zaradi tega, ker je bil ta okvir sprejet šele leta 2013, konec leta 2013. Sedaj želimo zagotoviti, da prihodno proračunsko obdobje ne bi bilo sprejeto šele decembra leta 2020 in pri tem lahko veliko storite tudi vi, evropski poslanci. Eh, kajti vaš mandat se bo iztekel eh, leta 2019 in vašem interesu je, da sprejmete prihodnji večletni finančni okvir. Če se eh, bodo pogajanja začela v okviru tega sklica in se bodo potem nadaljevala v naslednjem sklicu, se bo vse skupaj zavleklo. Ne želimo, da bi se svet s tem ukvarjal šele leta 2020. Prihodnje leto nekje oktobra, novembra in potem uh, marca, aprila uh, prihodnje leto bi uh, morala uh, potekati ta pogajanja. Gre za pomembno politično vprašanje. Kdaj se bomo resno začeli ukvarjati z prihodnim večletnim finančnim okvirom? Sedaj imamo pripravljena sredstva za obdobje do leta 2017, ampak ta sredstva so izjemno omejena. če eh, bo komisija sprejela svoj finančni okvir decembra 2017 in se bo potem pričela splošna razprava v tem parlamentu in ne bo nobenih rezultatov in bo potem uh, sklican nov parlament, eh, se bo vse skupaj zavleklo. In potem se bo svečele jeseni uh, leta 2020 čutil prisiljenega obravnavati to temo. Mislim, da dobro upravljanje tako ne more izgledati skupaj z vami, z tem parlamentom želimo pokazati, kaj pomeni dobro upravljanje in sicer z eh, pravočasno pripravo večletnega finančnega okvira. Kaj pa me najbolj skrbi, kar zadeva prihodnja eh, proračunska obdobja in pa eh, prihodnji finančni okvir? Kako zapolniti vrzel? ki bo nastala po izstopu uh, Združenega kraljestva. 9 milijard uh, bo uh, znašala ta vrzel. Potem pa so tukaj nove naloge, novi izzivi, migracije, nadzor na mejah, begunci, integracija beguncev, registracija beguncev podpora eh, javni upravi v eh, državah, eh, članicah, ki jih je ta kriza najbolj prizadela, kot so Grčija, Italija, Malta in tako naprej. Če želimo evropeizirati to temo, bomo potrebovali vsaj eno številčno milijardno številko v evropskem proračunu. No, vsaj to. Brexit 9 milijard torej in eh, primerljiva druga vsota za zapolnitev vrzeli, ki sem jo omenil. In sedaj k vašim pričakovanjem. Seveda, vsega tega ne moremo zapolniti z rezi v obstoječih programih pa naj gre tukaj za kohezijske programe ali pa za kmetijske programe. Zaradi tega moramo najti strukturno rešitev in to trenutno pripravljamo. In seveda so vaše pričakovanja še kako pomembna. In tretjič je tukaj še eh, proračun evroobmočja. Imate eh, kakšno pričakovanje tudi v zvezi z tem, da bomo razvili proračun evroobmočja? če ja, eh, čemu naj bi bil namenjen ta proračun, eh, kakšen obseg naj bi imel, kdo naj bi ga pripravil, kdo naj bi ga sprejel, kdo naj bi ga nadziral. Torej, tri vprašanja. Brexit, eh, obstoječa finančna vrzel zaradi novih izzivov razvojna pomoč eh, v eh, sosednjih državah in pa tretjič eh, proračun evroobmočja. To so temeljne teme prihodnega finančnega okvira, tako se mi vsaj zdi. Posem pravilno ste povedali, da vsako leto rečemo, ja, zadeve dobro potekajo, lahko bi pa še bolje. <laughs> Ja, eh, včeraj eh, smo delali dobro, jutri hočemo še boljše in pojutrišnjem še boljše. In v poročilu gospoda Celerja je pogosto zapisano, eh, tukaj eh, ste dobili dobro ali pa morda zadostno ali pa tri minuse ali pa en plus, ampak no prosim, izboljšajte se. Moja služba si prizadeva, da bi eh, boljše delovala. gre eh, za lokalno, regionalno, nacionalno raven, pa tudi za evropsko raven. In na vseh teh ravneh je pomembna eh, predvsem motivacija. Pomembna so prizadevanja in eh, motivacija, eh, motivacije imamo zares dovolj v eh, moji, mojem uradu. Mislim, da ni potrebno nič izboljšati na področju kakovosti ali pa uh, motiviranosti eh, mojih sodelavcev. Na nobeni izmed ravneh, pa tudi ne uh, v industriji uh, in pa uh, v zasebnem sektorju. Komisija naj bi bila preveč pasivna, ko gre za probleme v državah članicah. Pred tremi leti so uh, bile vzpostavljene eh, delovne skupine in če države članice niso sposobne ustrezno črpati sredstev, se lahko o tem pogovarjamo, ampak uh, nadomestiti uh, teh uh, uradov uh, v državah članicah ne moremo. Namreč države članice skrbno pazijo, da komisija ne bi bila premočna, da zagotavlja eh, storitve, da daje nasvete, da tudi kritizira. Ampak. Vlade so izbrane na nacionalnih volitvah eh, in eh, teh vlad komisija ne more nadomestiti. Napačna definicija, to je v pristojnosti računskega sodišča. Ugotovitev stopnje napak je tudi v pristojnosti računskega sodišča. Tudi računsko sodišče, mislim, da izjemno kakovostno identificira napake in določa stopnjo napak. V prihodnosti se bomo še pogovarjali o tem, eh, kaj so zanemarljive napake, eh, kako natančno določiti pravilo de minimis. Eh, seveda lahko to še izpopolnimo, ampak mislim, da potrebujemo jasno definicijo, ki velja za vse države članice. In to pravilo uh, se uh, mora tudi izvajati v vseh državah članicah. Zato pa je pristojno uh, računsko sodišče in potem eh, proračun, ki temeli na uspešnosti, na rezultatih. Eh, to je razmeroma nova tema. Naj navedem dva primera. Pogosto parlament zahteva, da nadaljujemo z namenjeni sredstev za boj proti brezposelnosti med mladimi. O tem je potrebno tudi poročati, zato je potrebno doseči konkretne rezultate. Dokazati je potrebno, da brez sredstev iz evropskega eh, proračuna ne bi dosegli rezultatov, kot smo jih, eh, da bi bila brezposelnost med mladimi še višja. moramo dokazati, da se je situacija v letih 2015, 2016, 2017 izboljšala in sicer ravno zaradi uporabe evropskih sredstev. In še drugi primer. Marca, eh, ko bodo potekale slovesnosti v eh, Rimu, eh, bomo imeli tudi tako imenovani digitalni dan. Tega sem pripravil še sam, ko sem bil aktiven na svojem prejšnjem portfelju. In eh, Evropa v tem trenutku eh, zaostaja pri tako imenovanih superračunalnikih. In eh, zaradi tega moramo zagotoviti evropska sredstva za to področje. Na ta način bomo uspodbudili naložbe, v eh, učinkovito računalniško upremo. Želimo biti eh, med najboljšimi v Evropi. Želimo eh, narediti preskok za enega na tri te superračunalnike. Torej, če za nekaj namenimo sredstva, potem moramo doseči tudi rezultate. To je primer za proračun, ki temelji na rezultatih. Torej, cilje je potrebno vnaprej eh, definirati, potem, morat, potem morate njihovo izvajanje vi nadzorovati in potem moramo dokazati, da smo z evropskimi sredstvi dosegli boljše rezultate, kot bi jih sicer. Potem pa vprašanje. Eh, Eh, dodatnega oziroma dvojnega financiranja iz eh, strukturnih skladov in pa iz Evropskega sklada za strateška ulaganja. Takoj, ko je vključena Evropska investicijska banka, so eh, za to pristojni organi Evropske investicijske banke. Gre za upravni odbor Evropske investicijske banke. gre za zagotovitev jamstva, sredstva se eh, namenijo eh, za eh, pokritje tveganja eh, in eh, tveganje potem na koncu prevzame Evropska unija, ampak eh, Evropska investicijska banka ni prava Evropska banka, čeprav bi bilo meni ljubše, da bi bilo temu tako. Ampak eh, države članice tega niso pripravljene sprejeti. Eh, potrebno bo proučiti vprašanje, eh, kako eh, bi lahko bila Evropska investicijska banka bolj podvržena nadzoru Evropskega parlamenta. Mislim, da je gospod Hojer pripravljen zelo eh, pregledno delovati. Glavno odgovornost za delež Evropske investicijske banke nosijo nacionalne vlade oziroma nacionalni parlamenti, ne pa uh, Evropski parlament. Pripravljen sem spregovoriti tudi o uh, načrtu uh, za okrepitev eh, naložb iz zasebnega sektorja. Seveda želimo uh, pritegniti zasebne vlagatelje, ne želimo uh, le uporabo sredstev javnih strukturnih uh, bank. In tudi seveda ne želimo uh, uporabljati zgolj uh, javnih sredstev. Uh, kajti dodana vrednost bo potem veliko manjša, kot pa če vključimo zasebne vlagatelje, ki bodo prevzeli tveganje za naložbe v evropske projekte, kot je recimo Junkarjev načrt. Eh, potem pa vprašanje v zvezi z GDNR, eh, na to bomo odgovorili pisno v prihodnih dneh, eh, kajte v tem trenutku vam ne morem odgovoriti. In eh, z veseljem uh, sprejmem tudi temo Španije, pa ne samo Španije. Eh, z pristojnimi ministri se bom pogovarjal v prihodnih mesecih. Izvajanje evropskega proračuna, črpanje sredstev, spoštovanje evropskih pravil, vse to so teme, o katerih sem se pripravljen pogovarjati, ampak mislim, da moramo tesno sodelovati z pristojnimi ministri. To je moja naloga, tudi eh, vaša naloga. In zato bom v neposrednem dialogu z kolegi iz nacionalnih vlad. No, mislim, da sem s tem odgovoril na uh, večino vprašanj. Uh, drugače pa sta sodelavca na levi in desni pridno zapisovala vaša vprašanja in v prihodnih eh, mesecih. Eh, lahko še odgovorim, eh, če sem na kaj pozabil, ko boste sprejemali svoja poročila o razrešnici. Najlepša hvala za te odgovore, hvala lepa tudi za pripravo tega poročila. Sedaj pa se vračamo k poročevalcu, gospod Celer. Hvala lepa, gospa predsedajoča, hvala lepa, gospod komisar za vaše obširne odgovore, pa tudi za eh, predstavitev vaših eh, stališč glede načrtov v prihodnosti. Rad bi opozoril še na en osnutek eh, poročila in sicer gre za 31 posebnih poročil Evropskega računskega sodišča za leto 2015. Eh, in ta eh, poročila so zelo eh, koristna, kajti dajo dober pregled uporabe evropskih finančnih sredstev v različnih programih. Mislim, da ta posebna poročila zagotavljajo pomembne in dodatne informacije. Ne želim si, da bi se v strokovnih odborih povečalo zanimanje za ta posebna poročila računskega sodišča, kajti v strokovnih odborih bi pravzaprav eh, morala potekati analiza uporabe evropskih eh, finančnih sredstev in sicer še v večji meri kot tukaj v odboru za proračunski nadzor. Sedaj pa k točkam, ki jih je omenil komisar Oettinger. Mislim, da potrebujemo reforme, reforme evropskega proračuna, in to uh, ste uh, povedali uh, tudi vi, dejali ste, uh, da ste pripravljeni sprejeti ta izziv uh, in uh, to smo lahko ugotovili že iz uh, poročanja medijev. Ampak uh, to uh, pomeni tudi, uh, da se ne boste mogli izogniti uh, boju z uh, zlatimi kravami in veste, kako težaven je lahko ta boj za svetimi kravami in uh, mislim, da se bo potrebno za temi tudi najtršimi orehi spopasti. Omenjena je bila uh, kmetijska uh, politika. 80 odstotkov sredstev je namenjenih 20 odstotkom prejemnikov. Mislim, da bo eh, potrebno eh, to spremeniti, kajti tukaj gre eh, za velika agroživilska podjetja in če komisar za kmetijstvo ponosno poroča, da smo povečali izvoz v države, ki niso članice Evropske unije, Eh, si zastavljam vprašanje, eh, kaj storiti z subvencijami, kaj ti znotraj Evropske unije lahko vidimo, da je eh, kmetijstvo Evropske unije povsem donosno in zaradi tega lahko ugotovimo, da so subvencije dosegle svoj cilj. Na določenih področjih je kmetijstvo eh, tradicionalna eh, dejavnost, eh, ki jo potrebujemo. Z skladom za regionalno sodelovanje spodbujamo okolju prijazne dejavnosti in te je potrebno še naprej podpirati. Ampak ne moremo podpirati podjetij, ki imajo dobiček, ki znaša milijone evrov. Vem, da je ta moj predlog kontroverzen, ampak kot sem dejal, eh, govorim o tako imenovanih tabu temah. Eh, prišlo eh, je do zamud pri izplačilih večletnem finančnem okviru, še hujše je bilo na drugih področjih, šele mesece po pričetku novega finančnega obdobja je prišlo do izplačila sredstev in to eh, ni eh, bila krivda Evropske komisije. Potem eh, je nekaj časa potekalo partnersko sodelovanje in šele potem so bili sprejeti operativni programi. Šlo je za sistem M plus 2 ali pa celo M plus 3. V določenih državah so bili pripravljalni ukrepi sedaj izvedeni in sicer v skladu z staro uredbo. Eh, na ta način so bili projekti tudi izvedeni in obračunani. Eh, s tem se novo eh, finančno globje sploh še ni pričelo. Tako izgleda trenutna strukturna in kohezijska politika. In glede na cilje, ki jih ima ta politika, je to posem napak. Eh, potrebno je obrati novo pot, eh, že zdaj moramo začeti s pripravo priprav, pravnega okvira za strukturno politiko in eh, še pred začetkom novega uspodbojalnega obdobja potrebujemo upravne ukrepe, tako da bomo z pričetkom novega finančnega obdobja lahko takoj pričeli z izvajanjem. Temu pa je potrebno prilagoditi tudi trenutno obdobje izvajanja. Mislim, da bi nam to lahko uspelo, če eh, bodo sodelovale vse eh, tri udeležene države članice, Evropski parlament in Evropska komisija. Tema razvojne politike je Hvala Bogu, spet v središču politične pozornosti. Veliko je bilo že storjenega, ampak eh, naše dejavnosti so bile razmeroma neusklajene. Veliko je bilo različnih ukrepov, programov in zaradi tega so bili eh, proračunski stroški tudi toliko višji. Sedaj govorimo o prerasporeditvi sredstev, torej o novem programu. Tako da bi jasno določili, eh, kaj želimo za temi sredstvi doseči. Tukaj govorimo o e-, evropski razvojni politiki, nemška vlada pa eh, v tem trenutku predloži tako imenovan Marshallov načrt za Afriko, s katerim poročevalec sploh ni seznanjen in to kaže, kako poteka evropska politika in kako eh, zelo nedosledna je. No, dobro, nimamo ravno veliko časa. Eh, nalog, ki nas čakajo, je veliko in veseli me, da je eh, komisar Oettinger eh, pripravljen sodelovati z Evropskim parlamentom in se spopasti z temi izzivi. Najlepša hvala. Hvala lepa, rok za vložitev predlogov sprememb je 6. marec eh, ob 14. uri 22. marca pa bomo glasovali v odboru. Preden zaključimo z obravnavo eh, te eh, točke, bi se eh, rada poslovila od dolgoletnega računovodja Evropske komisije. Ta bo sedaj postal notranji revizor, gospod Van Graf. Zahvaljujem se vam za odlično in predvsem zanesljivo sodelovanje. Želimo vam vse dobro in še sedaj vam, vam obljubljam, da vas ne bomo pozabili. Res se vam zahvaljujem eh, za vse in pozdravljam tudi vašo naslednico Rozo Aldejo, ki je bila prej direktorica za izvrševanje proračuna, jutri pa bo pričela z izvajanjem vaše funkcije. Prisrčno dobrodošli, gospa Aldeja, in veselimo eh, se že sodelovanja, gospod Van Graf. Eh, vam pa najlepša hvala. S tem smo zaključili z točkama 53 in 54 in smo pri točki 55. Gospod komisar, še enkrat najlepša hvala za to, da ste prišli. Torej, točka 55, posebno poročilo Evropskega računskega sodišča, številka 36 skozi 2016, mm, gre eh, za eh, obdobje 2007 do 2013, področje koezije in razvoja podeželje. Poročevalec je Bogoslav Liberacki, eh, predstavnik oziroma pristojni član Evropskega računskega sodišča, pa gospod Balko. Gospod Balko, prisrčno dobrodošli, beseda je vaša. Much, Hvala lepa. Dobro jutro. Vsem skupaj, gospod poročevalec, gospod in gospodje, Z veseljem eh, bom predstavil pozivno poročilo Evropskega računskega sodišča. Glede ureditev za zaključevanje programov na področju kohezijo, kohezije in razvoja podeželja za obdobje 2007-2013. Naj že sedaj povem, da čeprav smo na začetku leta 2017, govorimo samo o ureditvah, eh, to se pravi, da je to, o načrtu za zapiranje programa za obdobje 2007-2013, katerega je upravičeno za izdatke končana 2015 in za katere pri koheziji države članice še vedno imajo na voljo cel mesec do konca marca, da predložijo dokumente v zaključku komisiji ureditve, vključno z časovnimi okviri, ki se prekrivajo in ustrezne eh, zakonodaje za obdobje 2014-2020. Eh, sodišče pripravlja specifično priporočila za obdobje po letu 2020, o čemer bom več povedal kasneje. Najprej pa naj povem, zakaj je sodišče opravilo to revizijo. Kot eh, član Evropskega parlamenta in odbora za proračunski nadzor veste, da naše DAS revizije za programsko obdobje 2007-2013 eh, kažejo materialne ravni nepravilnega neporabe tako pri koheziji kot tudi razvoju podeželja. Zato je ključnega pomena, da po zaključku programskega obdobja programe ustrezno zaključimo in finančno pokrijemo. In eh, in preprečimo vsakršno napačno porabo v skladu z pravili za črpanje evropskega proračuna. V tej reviziji glede zaprtja oziroma zaključka postopkov za obdobje 2007-2013 smo našli osnovo za komisijo in države članice, da zaprejo programe na področju kohezije in razvoja podeželja in sicer pravočasno in ustrezen način. Primerjali smo ureditve za zapiranje programov eh, glede na tri programska obdobja in želeli zagotoviti ustrezno zakon. Ni to pravilno porabo sredstev. Ugotavljali smo, ali so bile proračunski organi informirani o rezultatih eh, zapiranja programov in eh, preverjali časovnice. Prav tako smo preverjali, ali je bil nuden ustrezna podpora strani Komisije za države članice za Eh, zaključevanje programov iz obdobja 2007-2013. Naj vam predstavim naše ključne ugotovitve. Najprej naj odgovorim na zadnje vprašanje. Ugotovili smo, da je komisija mm, ponudila ustrezno in eh, časovno tudi ustrezno usmerjanje in podporo za države članice za zapiranje projektov iz leta iz obdobja 2007-2013 na področju kohezije in razvoja podeželja. Smernice so prišle pravočasno in so bile celovite in obsežne in so se ukvarjali z problemi držav članic, na katere je komisija ustrezno odgovorila ki je tudi ugotovila, da so države dobro pripravljene na zapiranje programov vendar pa smo poleg teh pozitivnih ugotovitev ugotovili tudi določena mesta, kjer se mednice presegajo pravne okvire eh, uredbe. Zato bi vas opozoril kot so zakonodajalca na peto preglednico našega poročila, kjer boste našli podrobnosti. Naj še posebej postavim podrobnosti eh, obdobje upravičenosti do izdatkov za finančne instrumente v skladu z smernicami komisije v, nas, v nasprotju z spremembo uredbe Evropskega parlamenta in sveta. Gre za zadevo, ki smo izpostavili že v poročilih za leta 2014 in 2015 kar smo tudi omenili na sestanku vašega odbora glede poročil o zadnjih finančnih instrumentih, kar zadeva pravila in postopke za zabiranje projektov v obdobju 2007-2013, ugotovimo, da je bilo, bilo usredotočanje na rezultate samo omejeno. Čeprav je poročanje rezultatov v strani držav članic obvezno in jih ocenjuje tudi komisija, plačilo ni dejansko povezano z doseganjem eh, ciljev izidov na nobenem od dveh eh, področji za obdobje 2014-2020 je zagotavljanje okvira bolj eh, usklajeno in porazdeljeno med obe področji porabe, to se pravi kohezijo, vendar moramo rezultate še videti. Dobili smo zagotovila v rednih eh, intervalih, kar zadeva izvajanje programskega obdobja. Ostajajo pa problemi z terminologijo, eh, časovnimi načrti in izvajanjem. In tukaj predlagam harmonizacijo za obdobje po letu 2020. Prav tako smo ugotovili nekaj tvegan eh, pri zaključevanju projektov oziroma programov 27213, kjer moramo ostati pazljivi oziroma komisija mora ostati eh, pazljiva pri spremljanju izvajanja procesa, naprimer odsotnost kakih rokov na določenih področjih, kar zadeva plačila prispevka Evropske unije upravičencev in celo vrsto velikih eh, projektov, ki komisija še ni potrdila v času naše revizije. Eh, končno ugotavljamo, da preverjanja na ravni državčlanskem, ki komisije ne, mogoče niso zadostna, da bi zagotovili ustrezno pravo finančnih instrumentov, ne, eh, pogodbene obveznosti in določene probleme povezane z državnimi subvencijami. Pomembno vprašanje pa je tudi ustrezni časovni načrt pri zapiranju. Formalno zapiranje poteka šele, ko novi program že Eh, poteka in lahko traja nekaj let. Eh, naj eh, vam predstavim konkretne podatke glede časovnice. Obdobje upravičenost za programe 27-2013 se je zaključila decembra 2015. To je pravilo N plus 2. In države članice so lahko predložile dokumente o zaključevanju programa komisiji za razvoj podeželja do 30. junija 2016, za kohezijo pa do 31. marca 2007. Obdobje upravičeno za programe 2014-2020 se bo zaključila šele decembra 2023. Tukaj je pravilo N plus 3 in države članice bodo lahko dokumente komisiji predložile za razvoj podeželja do 30. junija 2024 in za kohezijo do 15. februarja 2025. Torej ima daljši rok za predložitev dokumentov o zaključkov za obdobje 2007 do 2013 lahko razložimo eh, v smislu, da na področju razvoja podeželja moramo upraviti veliko verifikacije v celotnem obdobju. Moram pozoriti na to, da na področju kohezije imamo bistveno daljše roke. 13,5 eh, eh, mesecev v primerjavi za 6 mesecev za razvoj podeželja. Prav tako v obdobju 2014 do 2020, eh, kjer smo bolj uskladili porazdelitev med obema političnjima področjema. Eh, to pomeni, da za zapiranje programov 2014-2020 eh, začeli kasneje pri koheziji kot pri razvoju podeželja. In še nekaj signifikantno prekrivanje med nalogami v različnih obdobji, eh, se sooča z administrativnimi težavami, ki eh, so potekale že eh, desetletje pred zaključevanjem tega projekta. Možno za porabo sredstva za obdobje 2007-2013 do dve leti in za obdobje 2014-2020 tudi tri leta, prav tako Eh, vzpostavlja spodbudo za začetek eh, programov v naslednjem programskem obdobju. Eh, še en na ugotovitev se nanaša na poročevanje komisije glede rezultatov zaključevanja programov v obeh programskih obdobji. Še posebej komisija ne obvešča poročunskih organov glede specifičnih konsolidiranih dokumentov, ki so povezani s celotnim programom no, programskim obdobjem in končnih eh, rezultatih ter nepravilnosti pri eh, izdatkih eh, ter rezultatih. Komisija bi morala vas, Evropski parlament in svet, obvestiti in predložiti poročila z zaključnimi informacijami o najpomembnejših vprašanjih skladnosti in izvajanju programov gospe in gospodje, računsko sodišče ugotavlja, da so pravila za zabiranje programa na področju kohezije in eh, razvoja podeželja v programskem obdobju 2014-2020 nekaj, kar potrebuje dodatno spremljanje zaključevanja projektov iz obdobja 2007-2013, ki mora postati bolj učinkovito in eh, časovno usklajeno. Da bi to dosegli, je eh, računsko sodišče pripravila ustrezna priporočila za komisijo in države članice za obdobje po letu 2020, to sta priporočili 1 in 4, in kjer se ukvarjamo tudi z zapiranjem projektov v priporočilih 5 do 7. In eh, sicer v svojih eh, zakonodajnih predlogih bi morala komisija za obdobje po leto 2020 eh, uskladiti ureditve za zaključevanje projektov na obeh področjih kohezije in razvoja podeželja na enak način v svojih zakonodajnih predlogih za obdobje po letu 2020 bi komisija morala uvesti dokončno sprejemanje glede zakonitosti in ustreznosti izdatkov in rezultatov doseženih eh, po zaključku projektov. To pomeni tudi predpisovanje postopkov za izračunavanje zmanjševanje preostalega tveganja na programski ravni in zagotavljanje, da se ta stopnja ne preseže in da se kaznuje nedoseganje ciljev. Tretje priporočilo v zakonodajnih predlogih za obdobje po letu 2020 bi komisija morala specificirati, kako bo obveščala proračunski organ o rezultatih eh, postopka zaključovanja projektov, potem, eh, ko bo podala dokončno sprejetje zaključka o čemer smo govorili o prejšnjih priporočilih, eh, štiri v svojih zakonodajnih predlogih za leto, leta pol 2020, bi komisija morala zagotoviti, eh, da po obdobje upravičenosti do izdatkov ne bo, se ne bo prekrivalo z naknadnim programskim obdobjem. In eh, poročilo se ne smejo predložiti kasneje kot šest mesecev po zaključku obdobja upravičenosti komisijam in komisija eh, mora tudi v šestih mesecih odločati o teh poročilih. Peto priporočilo. Države članice morajo plačati eh, popolne prispevke upravičencev za programe v obdobju 2007-2013. V tem smislu menimo, da 90 koledarskih eh, dni od dneva predložitve zahtevka za plačilo, kot je določeno za obdobje 2014-2020, predstavlja ustrezni časovni okvir. 6. Komisija bi morala sprijeti ustrezne odločitve glede velikih projektov za obdobje 2017-2013 in sicer takoj za leto 2014-2020 mora oblikovati notranje postopke, ki bodo zagotavljali, da se odločitve glede velikih eh, projektov sprejemajo hitreje. In še zadnje priporočilo računskega sodišča države članice morajo spostaviti specifične eh, postopke za zaključevanje Eh, projektov z verifikacijo upravičenosti izdatkov povezanih z finančnimi strometi in pogodbenimi prednostmi. Hvala lepa eh, torej za pozorno. Zahvaljujem se tudi poročevalcu Liberatskemu, eh, ki je z mano sodeloval pri pripravi za ta sestanek. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa. Primankuje nam časa, kaj ti čaka na še eno osebno poročilo, pol pa bo tukaj že uh, malteški minister za finance. Torej, gospod Liberacki, samo tri minute vam lahko dam. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, se bom potrudil in uh, poskušal čim hitreje povedati vse, kar imam povedati o posebnem poročilu. Torej, strenjam se s uh, posebnim poročilom računskega sodišča, eh, kaj ti tukaj gre za stotine milijard, tukaj gre za uh, podeželje, za kmetijstvo in za kohezijo. Poleg tega bi rad povedal, da smo pri sprejemanju priporočil, ki jih boste našli v osnutku poročila, um, da smo ob vsem tem eh, upoštevali tudi eh, to, da je treba izpolniti časovne roke eh, in to je vse tudi zapisano. Rad bi vas opozoril na dve točki in sicer začuden sem, da Evropska komisija uh, zavrača posebna priporočila za finančno perspektivo po letu 2020. Torej ne želijo um, uh, vzpostaviti nekih uh, priporočil, uh, čeprav je gospod Oettinger rekel, da so odprli za to, odprti za to. Poleg tega pa potrebujemo um, pre, torej zagotavljanje finančnega obdobja, da se držimo tega finančnega obdobja in da se dolgovi ne prenašajo v naslednje obdobje. E, torej, druge e, predloge boste našli, e, še druge predloge in v treh minutah sem to spisal. Zelo hitri ste bili, kolega Štihovski, izvolite. Beratski, give me one minute more, thank you. Hvala lepa, prosim za eno minuto, več nimam teh eh, minut. Gre za odlično sodelovanje, mislim, da imamo veliko koalicijo z socialisti. O tem sem govoril že včeraj, hvala lepa. Evropsko računsko sodišče, ču se zahvaljujem za odlično poročilo, eh, nadomeščam gospoda Andreja Novakova, ki je danes ni mogel biti za nami. Eh, podobno nekaj pripomp. Eh, kohezijska politika in razvoj podeželja predstavljata največji del izdatkov v evropskem proračunu 44 odstotkov v samo nekaj letih od leta 2007 do 2013 je 15 milijonov evropskih državljanov lahko koristile Evropski socialni sklad. 120 startupov je bil, dobilo podporo iz evropskih proračun in 400 tisoč eh, individualnih je vlaganje bilo v malo in srednja podjetja. Šlo je za vlaganje v inovacije, kar eh, smo imeli veliko zaposlitev in 9 eh, tisoč inovativnih projektov, ki so bili razvojeni tisoč cest je bilo zgrajeno in 29 tisoč kilometrov ceste je bilo rekonstruirane in 1100 kilometrov železnic je bilo zgrajenih in še 4000 eh, jih je bilo rekonstruiranih. 10 milijonov evropejcev je dobilo dostop eh, do svetovnega spleta zaradi vlaganja v infrastrukturo. v obdobju 2007-2013 eh, je prišlo do velikih eh, uspešnih projektov. Kljub temu je računsko središče ugotovilo, da eh, niso bila vsa plačila neposredno povezana z dejanskimi dosežki in rezultati projektov. Konkretno priporočilo je z določanjem konkretnih kazalnikov učinkovitosti, in zagotavljanjem kvalitetnih eh, kriterijev za programe pri upoštevanju ob upoštevanju specifik, regionalnih eh, specifik. Vse to bi pripravljalo do konkretnih rezultatov. Hvala lepa. Koliko bom? Za dve minuti. Because, uh, Tom... Prej ste dejali, da lahko imam samo eno minuto, ampak Tomas je vseh tri minute svojega časa porabil. Najprej bi se zahvali poročevalcu za priporočila, mislim, da v Wales, tako kot pa Poljska, predstavlja velikega upravičenca iz skladu za kohezijski razvoj, tako da pozdravljajo večino predlogov, vključno s tistimi povezanimi za harmonizacijo. Mislim, da je pomembno, da tudi v prihodnosti zagotovimo večjo harmonizacijo, uh, ureditev, to ste sprejeli vi in tudi Evropsko računsko sodišče kar zadeva naslednje predloge za obdobje po letu 2020. Ti predlogi bodo prišli kohezijsko politiko. Dobiti moramo poročilo komisije o kohezijski politiki, potem predloge za naslednje obdobje, šele potem se lahko ukvarjamo z tem. Prav gotovo bomo prej ali slej dobili ta poročila strani komisije, kar zadeva prekrivanje in to je moja glavna točka. Eh, Čimprej moramo zaključiti programe, to je nujno, vendar pa. Eh, potrebujemo nekaj drugega kot en plus dva, en plus eh, tri, saj ne moremo financirati projekta po zaključku projekta in potem zahtevati denar šele na koncu projekta. Potrebujemo eh, nekaj prej, če naj bi imeli kakšne koristi za opravičence. Lahko naredimo več, mi kot uh, odbor in eh, tudi vi kot komisije lahko tudi pripričamo države članice, da zagotovijo operativno fazo programov čim prej in eh, da predfinancirajo eh, zadeve in dobimo nekaj novega, kot je N plus 2, N plus 3, ker to ni pravično do pravičencev. Hvala lepa, gospod Zebelt, z generalnega eh, direktorata za splošne zadeve. E, hvala lepa. Pozdravljamo poročilo Evropskega računskega sodišča, z njim smo tudi tesno sodelovali. E, sodelovali pa smo tudi zelo tesno z državami članici, tako da bi pripravili ostri z e, smernice in cenimo ugotovitev računskega sodišča, da smo to ustrezno naredili v programskem obdobju 2007-2013, eh, leta 2013 eh, so eh, bili programi v boljšem stanju, imeli smo dobro nadzor in sicer vsakoletni nadzor in tudi vašem odboru smo poročali, pripravili smo vsakoletna poročila. Kar zadeva priporočila, šesto, sedmo priporočilo pozdravljamo, da so povezana na komisijo, sprejemajo vse eh, preostale velike projekte, samo še šestih imamo za več kot tisoč, od več kot tisoč eh, teh eh, velikih programov. Seveda upravljamo zelo natančno preverjanje in revizije, da bi zagotovili pogodbene prednosti in vsega ustrezno črpanje finančnih instrumentov. Zelo obžalujem situacijo. Eh, tesno eh, smo sodelovali z računskim sodiščem, ki bi omogočilo, da bi komisija sprejela vsa priporočila. Komisija je, ko del, je zelo eh, pazljiva pri izkoriščanju pravice do pobude. Ne moremo podajati nekih Lastnih je predlogov za obdobje po letu 2020. Gre za pobudo komisije. Našli smo neko formulacijo, ki nam omogoča, da priporočila sodišče tudi sprejmemo. Vendar pa je šlo bolj eh, za navodila komisije, da naj vzpostavi določene eh, zadeve. Določena priporočila smo morali zavrniti, ampak eh, lahko vam povem, da sam osebno in tudi. Eh, moji kolegi se strinjajo za večino vsebine priporočil. Eh, seveda pozdravljam potrebo po nadaljni harmonizaciji in sodelovanje treh eh, direktoratov. Drugo priporočilo nam pravzaprav pravi, da bi morali še bolje uporabili Eh, sistem za 2014 eh, za obdobje 2020, to velja že za kohezijsko politiko, tako da načeloma to za nas ne predstavlja nobenega problema, ker imamo težavo je eh, tam, kjer nam pravite, da bi morali to in to vključiti v svoje predloge, kot je komisar Tinger ravno povedal in kot je povedal tudi poslanec Ugon. Bo komisija upoštevala vsa priporočila in vse razprave vendar pa nam eh, sodišče ne more povedati, kaj naj vključimo v eh, naša priporočila in še zadnje priporočilo, kjer imamo veliko vsebinsko eh, težavo, to je štiri glede prekrivanja. Gospod Vuvun je zelo dobro razložil, zakaj to prihaja do tega večletni program in upravičenci potrebujejo nekaj časa, da lahko izvedejo svoje programe. Gospa Gresle, omenjali ste eh, teh 219 eh, eh, ključnih projektov v Grčiji, ki jih je treba zaključiti, dejali ste, da potrebujemo projekte, ki prinašajo rezultate, ne da gre samo za eh, črpanje sredstev po enem letu. Imamo potrebo po določenem prekrivanju obdobje, zato da zagotovimo ustrezno prehajanje med obdobje imamo seveda določeno konkurenco med eh, zaključevanjem projektov in upiranjem novih projektov. Zato potrebujemo robusten postopek eh, zaključevanja za prejšnja obdobja. Eh, toliko na področju kohezijske politike, da naj vam zagotovim, da želimo biti transparentni in vas obveščati o rezultatih eh, zaključevanja projektov. Z, In uh, slišim tudi gospoda Zehovskega, da imamo že rezultate za leto 2013 za ekspost evaluacije. Eh, Gospod eh, Liberacki lahko to vključi tudi v svoje poročilo, kakšni so učinki, je bilo že pokazano. Seveda vam lahko podamo vse podatke glede uh, zaključevanja projektov, ko bodo tega prišlo. Ali direkcija Agrafa? Hvala lepa še z generalnega direktorata za kmetijstvo. Tri minute imate na voljo. Naj nekaj povem o priporočilih eh, na področju kmetijstva. Eh, tukaj potreba položevanja obeh eh, skladov. Pri počrgih je popolne harmonizacije ob, obeh področji, na to je treba gledati z vidika tega, kaj počnejo države članice in kateri so pristojni organi eh, za upravljanje s temi sredstvi. Eh, sklad za razvoj podželja je tesno povezan z skupno kmetijsko politiko in eh, to povezavo je treba ohraniti tudi v prihodnosti. Kaj zadeva mm, poročanje. Je prišlo do napredka pri zapiranju projektu 2.7.2.13, večino programov smo že lahko zaključili, samo 28 je, jih je še ostalo, ki bodo zaključeni v tem letu. Torej, stopnja prekrivanja je dokaj zadovoljiva na področju kmetijstva naj povdarim to, kar je kolega že povedal, države članice in eh, upravičaj za programov želijo to prekrivanje zaradi zagotavljanja kontinuitete. Če bi zaključili program, ko se obdobje zaključi, potem bi bili soočeni z mm, tem, da najmanj eno leto ne bi imeli nobenih eh, sredstev, ki bi se stekali v izvajanje v projekt, eh, s čimer se ne strinjajo države članice in tudi ne naši organi. In eh, kar je še pomembno, kot sporočil, ki je podal kolega, novi večletni finančni okvir bo predložen kratkem, predlog komisije bo predložen kratkem, v svojih priporočilih je Evropsko računsko sodišče pozvalo k harmonizaciji pravil, komisija je temu prisluhnila in prav gotovo bomo našli ustrezne predloge, v katerih bomo upoštevali pozitivne elemente, ki jih eh, predlaga Evropsko računsko sodišče. Imamo pa tudi pravne in eh, ustavne razloge, zakaj komisija ne sme eh, sprijeti zahteve, da nekaj vključi svoje zakonodajne predloge ampak to je tudi edini problem, ki jih imamo z temi priporočili. Želi... Ali bi še poročevali, če li v besedo za zaključek? All, I... Hvala, gospa predsedujoča, zelo na kratko. Seveda moramo s komisijo razpravljati o prekrivanju in harmonizaciji. Mm, ne sliši pa se mi dobro, če uh, komisija pravi, da računsko sodišče ne sme usiljevati komisiji nekih eh, predlogov. Komisija je neodvisna in tako naprej in tako nazaj. Eh, gospodje, to pomeni, da nas čaka še neke razprave v tem odboru, kajti takšen to, togi pristop z mojega stališča ni nekaj prijetnega. In končno, hvala lepa gospod Balko za eh, dobro sodelovanje, gospod Ehlers eh, iz sekretarijata, hvala lepa za eh, pripravo osnutka, v katerem so moje misli. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Yes, thank you, uh, Chair, uh, for... Hvala lepa, gospa predsedujoča. za to zelo konstruktivno in pozitivno razpravo. Zahvaljujem se komisiji za sodelovanje. Vodili smo zelo težavne razprave o teh eh, zadevah in priporočila izhajajo iz te razprave. Žal pa komisija ni sprejela večino naših priporočil. Prvo štiri priporočila niso sprejeta strani komisije. Sprašujem pa se, zakaj ne? na koncu vseh štirih eh, preporočil govorimo o tem, ko bo pripravljala zakonodajne predloge za obdobje po letu 2020. Decembra je poteklo tri leta po zaključku obdobja 2007-2013. Še nekaj gospodovono in Eh, drugi. Mogoče ne potrebujemo en plus dva. Sploh pa ne bo daljšanja za en plus tri. To namreč ni dober primer eh, osrednjega finančnega upravljanja. Vse imamo konkretna pravila glede projektov, imamo konkretne eh, primere. Če bi razmislil en plus nič, bi lahko, če, če vam to ni všeč, lahko imam kompromisno rešitev en, ena plus ena. kar bi omogočilo prilagajanje vseh deležnikov na novo programsko obdobje. Najlepša hvala. Prosila sem predsedstvo eh, iz Malte, da se nam pridružijo ob pol eh, in bomo potem prekinili razpravo, ko bodo prišli. Eh, je pa tudi izredno pomembno, da razpravljamo in zato bi šli sedaj na posebno poročilo, ki zadeva podnebne ukreme. Beseda pa se upravičujem, da bomo potem prekinili. Sedaj pa lahko začnete. Najlepša hvala, gospa eh, predsedujoča. Vam in prvo poročevalcem imam pripravljene eh, presojnice, ki jih eh, bo spremljena Katarina Bryan. Zahvaljujem se tudi kolegici Kristi Kelly-Light ki je bila pristojna za eh, veliko večino te revizije, predna se je zapustila in postala predsednica Estonije. Poročilo je bilo objavljeno 22. Eh, novembra. Imel sem konstruktivni sestanek 8. februarja z Arjasom Kanjetem, Hoganom in Mödasom. 14. februarja je bil tudi sestanek finančnih kontrolorjev. Predstavil bi ugotovitve od revizijo o ugotovitve in priporočila. Najprej je revizija. Vprašali smo se, ali je cilj porabe dva, najmanj 20 odstotkov evropskega proračuna za klimatske ukrepe nekaj, kar lahko dosežemo in ali je pri uporabljen pristop lahko prinese neko dodano vrednost. Doseganje 20 odstotkov bi pomenilo 212 milijard evrov porabe za okoljske ukrepe. Med oktobrom 15 in februarjem 2016 smo izvedli obiske na Polski glede kohezije in kmetijske politike, v Nemčiji, Romuniji glede kohezije, v Franciji, Španiji pa skupne kmetijske politike. Prav tako smo izvedli delo na področju obzore 2020, ribištva in eh, programa LIFE. Dobro smo sodelovali z komisijo eh, skozi celotno revizijo. Nismo pa pregledali potencijalne negativne učinke zaradi določenih izdatkov iz evropskega proračuna, ne podnebno porabo evropskega proračuna, drugih eh, podnebnih eh, izdatkov zune evropskega eh, proračuna, naprimer Evropske investicijske banke. To ni bilo v našem okviru in nismo se ukvarjali z dejanskimi izdatki, kajti komisijski sistem eh, temelji na načrtovanih izdatkih za obdobje 2014-2020, eh, je še vedno v zgodnji fazi. Kar zadeva naše ugotovitve, ja, Če ga nas ambiciozno delo, dosežen je bil dober eh, napredek, ugotovili smo boljše in usmerjeno financiranje podebnih ukrepov v kohezijskem skladu in eh, pri regionalnem razvoju in kohezijskem eh, skladu. Našli smo zelo dobre ukrepe ki se financirajo iz sklada za regionalni razvoj na področju eh, novega opremljanja stavb. Nismo pa našli nobenega bistvenega premika v kmetijstvo, ribištvo, in socialnem skladu v smeri podnebnih eh, ukrepov in eh, za pet odstotkov nismo dosegli našega cilja. Eh, komisija je v obdobju 2014 do 2016 70,5 odstotkov sredstev namenjala na podnebne ukrepe. 98 odstotkov naj bi jih porabili za podnebne ukrepe Eh, to obdobje, kar še vedno ne predstavlja celih 20 odstotkov. To so številke, ki jih je predložila komisija, ki eh, vključuje pretirano obračunavanje. Eh, metodologija komisije po našem mnenju ne sledi mednarodnim smernicam, kar smo tudi izpostavili. Imamo tudi kalkulacije za 36 milijard manj za podnebne ukrepe, kar zadeva neposredna plačila. Tukaj nimamo prave upravičenosti. Za 9 milijard bi eh, zgubili z ustrezno kalkulacijo. In 24 eh, milijard preveč zaračunanega strani komisije zaradi uporabe napačne metodologije znotraj kmetijske politike. V EDF in koheziji je drugi del komisije uspel uporabiti bolj natančen pristop, kar pomeni, da tukaj ne usiljujemo preveč birokratskega pristopa, nismo gotovili eh, večje porabe v skupni kmetijski politiki, čeprav imamo neke izdatke. Eh, tukaj vidimo primer dobre prakse v francoskih Alpah, eh, proizvodna e, energije iz eh, odpadkov, iz bioodpadkov in biomase. Ampak več bi morali narediti s takimi dobrimi praksami in čas je, da naredimo spremembe kvalitetno in kakovostno in tudi količinsko z ustreznimi predlogi za podnebne ukrepe, za spreminjanje in prilagajanje ukrepov, lahko bi dosegli dobre rezultate za preostanek obdobja do leta 2020, eh, tudi z razpravami o sprememba skupne kmetijske politike, kar bi v prihodnje omogočili boljši razvoj. Eh, kar zadeva raziskave, zaostajamo za 35 odstotnim eh, ciljem v obdobju 2018 do 2020 bi morali bistveno napredovati, če bi želeli doseči eh, cilje, zato moramo bolje načrtovati pri raziskavah. Sedem priporočil smo pripravili za zaključek, nekih je tukaj. Naša osnovna priporočila so za robustno večje letno konsolidacijo in eh, celovit eh, okvir poročanja oceno potreb eh, v skladu z podnebnimi spremembi, popravek prediranih ocen komisije, priprava akcijskega načrta, spremljanje dejanskih izdatkov in končno uprava vseh eh, možnosti za izboljšanje, da bi dosegli resnični primik eh, na področju podnebnih sprememb. Najlepša hvala za to zanimivo poročilo. Kolega Štihovski, tri minute imate. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Poročilo je bilo res izredno zanimivo ampak vseeno mi dovolite, da se najprej zahvalim Evropskemu sodišču, potem pa se bom eh, posvetil podrobnostim. Gospod Vinkovan eh, in njegova ekipa so opravili izredno delo in pripravili odlično poročilo. To poročilo kaže, da prav na področju podnebnih ukrepov uh, velja ravnati izredno resno. Uh, In zato se zahvaljujemo tudi komisiji, ki je sodelovala pri pripravi tega poročila. Eh, Komisija je vedno jasno izražala svoje mnenje glede vseh tematik. Kar zadeva podnebne okrepe, je kar nekaj pomembnih vprašanj, torej kakšne učinke ima to ne samo za nas, ampak tudi za nadaljne generacije in kako bi lahko mi v sedanjem trenutku uh, Eh, spremenili politiko tako, da bo imela pozitiven očitek, učinek tudi na prihodnost. Evropska unija je ena od vodilnih institucij v svetu, kar zadeva podnebne ukrepe. Zastavili smo si cilj, da do leta 2020 za 20 odstotkov znižamo izpust eh, toplogrednih eh, plinov in eh, Do leta 2020 smo tej tematiki namenili velik del proračuna. To so zelo, zelo ambiciozni cilji in za dosego teh ciljev potrebujemo tudi jasne strategije in pa tudi um, razne kriterije, um, kako bomo to dosegli. Torej, računsko sodišče je pokazalo v svojem poročilu, da smo dosegli napredek, ampak obstaja pa tudi tveganje, da cilje v celoti ne bomo dosegli in sicer um, nimamo jasnega načrta, kako bomo ravnali na različnih področjih proračuna in kako bomo to izvajali, potem pa tudi nimamo drugič tudi nimamo jasno zastavljenih koeficijentov. Eh, in to predstavlja veliko tveganje, ko gre za podnebne ukrepe. To bi morala obravnavati tudi komisija in tukaj poslušati mnenje parlamenta in pa Evropskega računskega sodišča in določiti te koeficiente in jih predlagati. Poleg tega se zastavlja tudi vprašanje, kakšen učinek ima proračun Evropske unije na različne finančne instrumente na področju podnebnih ukrepov. Tukaj nam preprosto manjka informacij, prav tako nimamo informacij o učinkih, um, torej negativnih učinkih na same klimatske spremembe. In, in brez teh. Uh, podrobnih informacij sploh ne moremo imeti jasnega pregleda nad tem, koliko Evropska unija dejansko finančno prispeva za podnebne ukrepe in kakšen učinek to ima. Ampak zares bi potrebovali te um, eh, informacije, da bi lahko ugotovili, ali bomo lahko dosegli ta cilj 20 odstotkov. Sedaj pa bi zaključil in sicer imamo več agencij, um, agencijo za okolje, institut za inovacije, ki sodelujejo s uh, komisijo in z raznimi delovnimi skupinami in te agencije bi tudi lahko pomagale um, definirati, kakšni bi bili jasni kriteriji za določanje učinkov. Poleg tega predlagamo, da se komisija posveti eh, dokazovanju, da imajo, ima evropsko ulaganje v podnebne spremembe jasno dodano vrednost. Torej, to so izzivi, veliki izzivi, sam pa imam rad izzive in vem, da smo sposobni eh, te izzive tudi premagati, eh, zato pa potrebujemo bolj konkretne cilje in vizije. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa kolega Javr chair. I try to keep myself. Hvala lepa. Poskušal bom povedati svoje v teh dveh minutah. Zahvaljujem se kolego in njegovi ekipi za odlično poročilo. Glavne izjave tega poročila nas upozarjajo na to, da ne dosegamo eh, ciljev 20 odstotkov za podnebne spremembe, ampak to mi zeleni že leta govorimo. Vedno znova smo zaprosili komisijo, da pospeši zadeve na področju financiranja in znatkov, da bi dosegli cel 20 odstotkov. To se ne bo zgodilo, če komisija ne bo tukaj povečali svojih prizadevanj. To je jasno napisano tudi v poročilu, da ni nemogoče doseči teh eh, ciljev. Napisano je, da niso eh, izkoriščeni vsi potencijali za doseganje ciljev glede porabe za podnebne spremembe Evropska unija. Ne bo dosegla svojih ciljev ne zato, ker jih ne bi mogla, ampak zato, ker si ni dovolj prizadevala za to. Kar pomeni, da potrebujemo večji angažma držav članic in komisije. V naslednjih letih do leta 2020 imamo tudi potrebo, kot piše tudi v poročilo, da bi imeli 22 odstotkov porabe za podnebne spremembe v poprečju, če želimo doseči cilj 20 odstotkov. Najlepša hvala tudi poročevalcu za poročilo. No, odličen delovni dokument. Mislim, da je tukaj nekaj manjših eh, predlogov, ki jih bo treba popraviti. Tukaj bomo vložili predloge iz prememb. Bi pa predlagal tudi celotnemu odboru in sicer, da posebno poročilo Evropske računske sodišča deloma vključimo v poročilo o razrešnici komisije, ker govorimo o evropskem cilju, ki ga mogoče ne bomo dosegli, če ne bomo okrepali. Ne gre samo za posebno poročilo, ampak eh, moramo to vključiti tudi v razrešnico komisije. Hvala lepa. Hvala lepa, še kolega Pan. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Rad bi se zahvalil poročevalcu in poračunskemu sodišču za eh, odlično eh, poročilo in pa za odlično predstavitev predstavljam si, da so sredstva za podnebne razmere precej zapletena, sredstva, ki ti težko je določiti, kaj pravzaprav so dejavnosti v boj eh, proti podnebnim spremembam. Sem tudi član odbora eh, za okolje in vem, da so bile države članice izjemno kreativne pri dejavnostih v eh, boju proti podnebnim spremembam. Operativne programe mora potrditi Evropska komisija in uh, potem eh, je potrebno zagotoviti, eh, da bo 20 odstotkov sredstv, ki so namenjena za to področje, res uh, vključenih v te operativne programe. Torej, gre za velik preskak za namenno sredstvo za boj proti podnebnim spremembam. Imamo uh, torej, uh, to magično mejo 20 odstotkov. In Eh, veliko je seveda odvisnega tudi od eh, kmetov, eh, ki morajo uporabiti sredstva za ozelenitev. Vse skupaj še ne predstavlja natančne ocene, kaj ti, ti programi so se šele pričeli izvajati. In mislim, da je morda nekoliko prezgodaj za to vrstno poročilo, kajti šele smo naredili ta eh, preskok. Eh, mogoče bi potrebovali eh, prihodnje poročilo bolj ob koncu programa, kajti tako bomo veliko lažje ocenili, kako učinkoviti so ti programi tudi dejansko bili. Hvala lepa. Aha, Rano z generalnega direktorata za kmetijstvo. 3 minutes, please. Tri minute imate na voljo. Thank you, madam chair. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi mi bi se radi zahvalili sodišču za eh, poročilo in pa za dobro sodelovanje eh, na eh, številnih pripravljalnih sestankih. Nekaj razhajanj se je pojavilo v naših mnenjih, eh, pa tudi eh, kar zadeva uporabo ustrezne metode. Komisija eh, meni, da smo uporabili mednarodno priznano metodo, kot sem dejal že prej, imamo težave tudi z eh, tem, kako oceniti rezultate v boju proti podnebnim spremembam. Eh, vsekakor eh, bomo skušali še izboljšati uporabo sredstev na tem področju, kakor je že povedala komisija v odgovorih na to poročilo prvič smo imeli določen natančen odstotek sredstev, ki naj bi se namenila za boj proti podnebnim spremembam v prejšnjem eh, proračunskem obdobju, takšnega cilja nismo imeli. Eh, tako da je bilo tudi eh, pričakovati težave pri izvajanju. In dovali še časa da eh, izboljšamo dejavnosti eh, na terenu. Eh, seveda so pri tem pomembni tudi operativni programi in pa črpanje sredstev za strani kmetov. In prizadevali si bomo za dosego tega cilja. Evropska komisija se ni strinjala z vsemi priporočili. Deloma smo sprejeli eh, priporočila, kar zadeva eh, previsoke ocene, ampak dejali smo, da mora metodologija ostati eh, stabilna eh, tekom tega večletnega finančnega okvira, kajti le tako bomo lahko zagotovili predvidljivost. V eh, prihodnem proračunskem obdobju pa bomo razmislili o tem, eh, kako izboljšati metodologijo. Najlepša hvala. Vielen, vielen Dank, Herr Owen. Najlepša hvala, gospod Owen, bi vi želeli še kaj pripomniti? Najlepša hvala. Dve kratki točki in pa splošni pripombi. Rad bi odgovoril na vprašanje gospoda Wona. Ja, zelo težko je izmeriti eh, rezultate v boju proti podnebnim spremembam. Eh, upreti se je potrebno na mednarodne smernice. Ne menimo, da je bila komisija preveč eh, previdna. Eh, veliko sredstev smo eh, namenili recimo za steber, kjer je vključena ozelenitev, torej gre za 20 oziroma 10 odstotkov sredstev za dejavnosti na tem področju, torej Gre za razliko 9 milijard med 10 in 20 odstotki, torej mislim, da je bil to ambiciozen načrt ali eh, je prezgodaj za poročanje. Eh, ne, vendar pa še obstajajo seveda možnosti izboljšav. Strinjam se z vami, eh, da bi lahko računsko sodišče kasneje predstavilo še eno poročilo, kajti na ta način bi lahko eh, ocenili tudi dejanec neki učinek na terenu in ne samo v programe. Samo še dve točki. Smo v eh, izjemno pomembnem trenutku eh, za Evropsko unijo in zaradi tega je pomembno, da ukrepimo oziroma ponovno spostavimo zaupanje naših državljanov. Torej, eh, če bodo naši politični, če naši politični voditelji sprejmejo mm, takšno zavezo, potem si moramo prizadevati za to, da eh, program tudi uresničimo in da eh, obrazložimo eh, napredek, ki je bil dosežen. Hvaležen sem za vse vaše prispevke. Nekdo je dejal, da je dobro, da Evropska unija usmerja proračun na takšen način. Zagotovo to ni lahko v nobenem proračunu, ampak podali smo nekaj priporočil za izboljšanje celotnega postopka prišlo eh, je do izboljšanja v obdobju 2014-2015, ampak seveda lahko zadeve še izboljšamo. Obstaja pa eh, seveda eh, resna nevarnost, da ne bomo dosegli 20 odstotkov. To pa ne pomeni, da se bomo odrekli temu cilju, kajti to je pomemben cilj in seveda bomo skušali izboljšati učinkovitost v prihodnosti. Hvala lepa poročevalcu za odličen osnutek. Hvala lepa vsem za vaše pripombe. Hvala lepa. S tem zaključujemo to točko dnevnega eh, reda. Eh, žal, oprostite. Brez mikrofona. Predstavljam, kaj pa vi mislim? Opravičujem se, ampak moramo se vrniti na to temo. 2018 ali 2019. Eh, se bomo spet o tem pogovarjali in prosim, da sekretarjat zabeleži pripombo, da se moramo pogovoriti tudi o tej točki, ki je za nas zelo pomembna. Najlepša hvala, najlepša hvala tudi računskemu sodišču eh, in lepo pozdravljam gospoda eh, ministra za finance eh, Malte, gospoda Edvarda Sikluno, ki nam bo predstavil razrešnico za leto 2015 in sicer predstavil bo priporočila sveta. Zelo lepo dobrodošli, torej hvala lepa, da ste ponovno med nami in s tem vam predajam besedo. Um, gospa predsedujoča dame in gospodje spoštovani poslanci gospod komisar v veliko veselje mi je da lahko danes spregovorim v tem odboru in da lahko predstavim priporočila sredstva, eh, sveta glede razrešnice Eh, komisiji za proračun za leto 2015, kot je predvideno v pogodbi. Naj vas najprej obamnim na to, kako zelo eh, je, pomemben je ta postopek. Evropska sredstva je potrebno učinkovito uh, uporabljati in pri tem je potrebo poskrbeti za uh, ustrezno uh, uporabo sredstev. Uh, To je še toliko bolj pomembno uh, zaradi uh, učinka, ki ga to ima na mnenje evropskih državljanov o uporabi uh, evropskih sredstev uh, za evropske načrte. Svet uh, ECOFIN je pretekli teden uh, sprejel priporočila za dodelitev razrešnice Evropske komisiji za izvajanje proračuna za leto 2015. Svet ECOFIN je sprejel tudi priporočila za centralizirane uh, agencije, izvršne agencije In v uh, svojih priporočilih je uh, svet izpostavil številna priporočila, uh, ki uh, jim je potrebno slediti in ki jih je potrebno čimprej izvesti. Svet pozdravlja pozitivno mnenje računskega sodišča glede zanesljivosti letnih računovodskih izkazov. Poleg tega poziva Evropsko komisijo, da zagotovi zanesljivost računovodskih izkazov v prihodnosti. Svet z zadovoljstvom ugotavlja tudi, da je splošna stopnja napak upadla v zadnjih eh, letih. ocenjena stopnja eh, napak eh, za obdobje 2007 eh, do 2013 je bila precej nižja od prejšnjega obdobja. Vendar pa je svet razočaran, da je splošna raven plačil ostala na 3,8 odstotkih in eh, da je tam stopnja napak še zmeraj visoka. In to je dokaz, da še nismo dosegli eh, splošnega eh, cilja, ki je bilo zastavljeno v poročilu sodišča. Potrebno je torej izboljšati način upravljanja in zmanjšati stopne napake na vseh političnih področjih. Eh, potrebno je seveda poudariti, kaj je že bilo doseženo na tem področju in svet eh, seveda spoštuje eh, dejavnosti in pa odločitve Evropske komisije. Z velikim zadovoljstvom ugotavljamo, da se je zmanjšalo nespoštovanje pravil na področju javnih naročil v zadnjih letih in to je neposredna posledica prizadevanj Evropske komisije in držav članic na tem področju. Izboljšanje eh, politike pa seveda zahteva določeno časovno obdobje, še prav posebej, če upoštevamo zapleten eh, okvir eh, evropskega proračuna. Kljub temu eh, pa eh, nas čaka še veliko dela. Svet poziva tako komisijo, kakor tudi države članice, da izvedejo priporočila, sveta, eh, priporočila sodišča poziva eh, tudi države članice, da še naprej sodelujejo z Evropsko komisijo in da izboljšajo kakovost eh, pregledov na prvi stopni eh, napake je potrebno odpraviti še preden države članice predložijo podatke Evropske komisiji. Svet podarja tudi, da eh, nadzor povzroča določene stroške, še prav posebej, ko gre za oceno kakovosti programov. Torej, eh, potrebno je eh, poskrbeti za pravo uravnotešenost eh, med eh, pregledi in pa stroški, ki jih ti pregledi povzročajo. Vedno eh, je boljše eh, preprečevanje kot pa zdravljenje. Eh, zato eh, bi Evropska komisija morala prekinitev eh, plačil uporabiti zgolj kot zadnje sredstvo in povsem v skladu z pravili. Poleg tega je potrebno poskrbeti za povračilo sredstev, ki so bila neustrezno porabljena. Evropski svet obžaluje, da vsi deležniki niso uporabili vseh informacij, ki so na voljo zato da bi ugotovili uh, stopnjo napak. Uh, Če bi se potrudili že na prvi stopnji, potem bi se zmanjšala splošna stopnja napak. Za Evropsko komisijo in pa države članice je izjemno pomembno, da se naučijo, da se tudi kaj naučijo iz preteklih napak. Zaradi tega mora komisija pripraviti obširno uh, poročilo o stopnji uh, napak. Uh, ta stopnja napak ostaja precej visoka in potrebno je najti razloge za njo. Svet poziva tudi Evropsko komisijo, eh, da identificira pomankljivosti eh, v postopkih eh, in da ugotovi, kakšni so stroški oziroma prednosti morebitnih korektivnih ukrepov. Poleg tega, Eh, mora Evropska komisija izboljšati eh, nadzorni eh, program in pa obstoječe postopke. Rad bi izpostavil, da svet meni, da je ponestavitev pravil ključnega pomena, če želimo zagotoviti nižjo stopnjo napak. Poenostavitev pravil pa eh, bo ne le zmanjšala upravno breme eh, na nacionalni in lokalni ravni in s tem eh, znižala stopnjo napak, ampak bo omogočila tudi učinkovitejši nadzor. Svet pozdravlja prizadevanja Evropske komisije, da zagotovi razpoložljivost informacij o finančnih instrumentih v okviru deljenega upravljanja čeprav posebej, ko gre za programsko obdobje eh, za leto 2015, svet poziva, da Evropska komisija zagotovi eh, pregledne eh, podatke. Svet poudarja tudi, kako zelo pomembno je razkritje in pa pravočasna izmenjava informacij. Le na ta način lahko poskrbimo za učinkovito revizijo in eh, tako bo enoten nadzor eh, obrodil eh, boljše sadave. Svet eh, govori tudi o korektivnih ukrepih, ki so bili izvedeni v letu 2015. Svet ugotavlja, da obstaja močna povezava eh, med eh, tipi eh, izdatkov eh, in pa stopnjo napak sedaj pa k finančnemu upravljanju in predvidljivosti evropskega financiranja. Evropski svet poudarja, eh, da visoka stopnja obveznosti zahteva, prevzema obveznosti zahteva tudi dolgoročno perspektivo. Evropska komisija eh, mora eh, pripraviti vsako eh, leto obsežno, obsežen pregled predvidenih izdatkov in načrtov do konca večletnega finančnega okvira. Predstaviti mora tudi omejitve in morebiten preklic obveznosti. Svet pokl poziva Evropsko komisijo, da pripravi tudi jasne in izčrpne ter pregledne eh, informacije o eh, potrebnih sredstvih za plačila v letnem proračunu. Svet meni, da je potrebno eh, spoštovati enotnost evropskega proračuna. In na koncu bi rad izpostavil še učinkovitost doseganja rezultatov osredotočanje eh, na učinkovitost je ključnega pomena, še prav posebej v okviru proračunske discipline, kajti finančna sredstva so izjemno omejena. Svet eh, spoštuje delo, ki ga je upravila Evropska komisija in pozdravlja rezultate, ki so bili doseženi. Menimo, da je to pomemben dodaten element eh, za letni pregled dobrega finančnega upravljanja evropskih sredstev. Therefore, Zato pozivamo svet, eh, eh, zato pozivamo računsko sodišče, eh, da okrepi tudi učinkovitost v svojih letnih revizijah. Proračun, ki temelji na rezultatih, zagotavlja predformo za pregled proračuna, ki temelji na rezultatih in ki se mora izvajati na ravni Evropske unije. Svet poziva Evropsko komisijo, da zagotovi eh, doslednost pri ugotavljanju uspešnosti na vseh eh, ravneh upravljanja. Tako, da bomo lahko poskrbeli za ustrezno oceno programov v skladu z objektivnimi kazalniki. Svet povdarja, da je potrebno spoštovati eh, tudi razmerje med stroški in pa koristmi, ko gre za nadzor uspešnosti potrebno je zagotoviti relevantne podatke, pri tem pa se je potrebno izogniti eh, novemu eh, upravnemu bremenu. Dame in gospodje, pritisk na evropski proračun ostaja stvarnost tudi v trenutni gospodarski situaciji. To od vseh inštitucij in pa deležnikov zahteva eh, smotrno upravljanje z evropskimi sredstvi in tudi boljše načrtovanje dolgoročnih projektov sodišče je predstavilo stopnjo napak, ki pa ne kaže na eh, goljufije ali pa eh, neučinkovitost. Kljub temu pa moramo poslati jasno sporočilo evropskim državljanom in pa davkoplačevalcem, da se evropska sredstva uporabljajo na odgovoren način. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala lepa. Najlepša hvala, predsedujoča mu sveta. Torej, res cenimo, da vsako leto um, pride nekdo sveta uh, in nam predstavi to poročilo. Uh, v našem odboru bi si želeli, da bi nam svet razkril še več podrobnosti o svojem delu, ampak vseeno najlepša hvala za to poročilo. Sedaj pa Joachim Celer, naš poročevalec. Ja, že uh, v pripravljalnih pogovorjih z vašo predstavnico tukaj uh, smo se pogovarjali o tem, kako bi uh, vodili uh, danes ta pogovor in uh, svet seveda bistveno prispeva k sprejemanju odločitev in je naš najpomembnejši partner pri oblikovanju proč, proračuna. Uh, Eh, pogovoriti se moramo, kako bomo v Evropski uniji še lahko dosegali zadane cilje in zato mislim, da se moramo še bolj natančno pogovarjati. Torej, zaenkrat se vam zahvaljujem za to, da ste danes prišli, eh, da ste nam predstavili poročilo, seveda pa bomo morali še nadaljevati s telem. Kolega, ja, center presidenta siento haber llegado con un poco de retraso pero he podido escuchar digamos Se upravičujem, gospa predsedujoča, da sem prišla nekoliko pozneje, ampak eh, sem še vedno ujela velik del tega poročila oziroma priporočil sveta, eh, tudi predstavitev predsednika. Eh, rada bi omenila, da smo pri razrešnici v preteklem letu na splošno, pa tudi glede poročila gospoda Celerja, vedno znova poskušali vzpostaviti neko povezavo med priporočili Evropskega semestra na eni strani in priporočili ki jih vedno znova slišimo od različnih um, institucij, kar zadeva razrešnico. Torej, tukaj konkretno uh, se ravnamo tukaj določenih um, proračunskih postavk, gre tudi za um, makroekonomske interese, gre za razporeditev sredstev. Um, Gre za obseg izdatkov, gre za obseg blokiranih sredstev in tako naprej. In zanima me, eh, kako vi kot predstavnik predsedstva sveta vidite eh, ta instrument evropskega semestra v celotnem obsegu ali ima to kakšen učinek, recimo na mojo državo, recimo na Španijo. Lahko bi govorili o številnih razlogih, zakaj bi tukaj morali eh, ravnati nekoliko bolj strogo, ko gre za porabo sredstev. Eh, torej, neko včasih eh, veliko sredstev prejmejo z, že tako dobro stoječi upravičenci eh, in mi smo včasih kritični do tega in zanima me vaše mnenje, torej ali ne bi mogli za države članice ustvariti nekih spodbud, um, da bi uspele počrpati več um, sredstev. In da ne bi toliko zamujale. Nekatere države se še vedno soočajo z lastnimi napakami, napačno porabljajo sredstva. Vsako leto pri razrešnici spet uh, nekako naletimo na izjavo, da je treba te države prisiliti v to, da izboljšajo svoje gospodarstvo, svoj menedžment uh, eh, in svoje izdatke. Še kolega Vrlen. Ja, Hvala lepa. Hvala lepa malteškemu predsedstvo za eh, besede, naj samo nekaj dopolnim. Seveda je razlika med napako in eh, goljofijo in to moramo vedno znova ponoviti, kajti žal so tudi v tej hiši ljudje, ki namenoma eh, zamenjujejo besede napaka in goljofija. Ko govorimo o napakah, mislim, da moramo vsi odigrati svojo vlogo glede zmanjšanja stopnje napak. Komisija mora tukaj odpraviti zelo pomembno vlogo, pa tudi države članice. Se ne smemo pozabiti, da 80 odstotkov evropskega denarja porabijo države članice same. Tako da je na njih velika odgovornost pri zmanjševanju napak. Eno od pomembnih področji, o katerih govorimo, ko govorimo o zmanjšanju napak je vprašanje poenostavitev. O tem vse čas eh, govorimo in vse čas si za to prizadevamo. In komisija je vzpostavila skupino na visoki ravni, da bi si ogledala možnosti za poenostavitve. Prvo vprašanje za svet je, ali je eh, svet eh, poročil predloge skupine na visoki ravni in ali člani dejansko sprijemajo članice dejansko prejemajo predloge te skupine, imate ga še pomisleke, mogoče bi jih delili z nami. Vse čas eh, govorimo o liševanju zadeve in nadgrajevanju zadev na državni ravni. Eh, zanima me, se svet o tem dejansko pogovarja, ko države članice in regije dodajajo svojo birokracijo, to bi lahko še bolj plivalo na povečanje eh, napake in še nekaj, ali ima svet kakšen mehanizem za izmenjavo eh, dobrih praks eh, na področju pretirane birokracije ali česar koli eh, drugega, kajti, če si pogledamo raven sredstev, ki se porabljajo na ravni držav članic, potem bi moral svet imeti določene mehanizme za izmenjavo najboljših praks in še zadnja stvar. Gre za vprašanje kazanja, na pr, kazanja s prstom na države članice. Ko smo govorili o razrešnici, smo govorili, da se vedno znova pojavljajo imena določenih držav članic. In vprašanje za naš odbor je, ali je omenjanje problematičnih držav, ki imajo največ težav primerno ali ne. Zanima me, kakšen je pogled sveta na to področje kajti v tem odboru imamo mešane občutke. Nekateri so zelo za to, da mm, s prstom pokažemo na posamezne države, drugi pa so s to proti. Tudi sama bi želela še nekaj povedati in sicer se ukvarjamo z vprašanjem performance, torej izvajanja. Torej, kako vi gledate na to vprašanje performance? Um, mogoče bi tukaj morali tudi. Um, Eh, mi eh, komisiji dati nekaj navodil, kako bi radi videli, da bi se to um, razvijalo. Ja, rad prezident. Sedaj pa ima besedo gospod komisar, eh, spoštovani predsedujoči sveta, spoštovana predsedujoča, torej pred, Priporočila sveta so zelo pomembna podlaga za delo komisije, ko bo pripravljala naslednje proračune in jih tudi izvajala in uh, tudi potem, ko bo šlo tukaj za naslednje razrešnice. Res najlepša hvala za vaše dragocene uh, delo, torej uh, tudi priporočila parlamenta in priporočila računskega sodišča bomo vzeli resno. To so za nas zelo pomembni dokumenti in v vaših uh, priporočilih vidimo tudi jasna pričakovanja z vaših strani, ki jih bomo tudi upoštevali. Torej, število napak je upadlo in eh, gledali bomo, da bo tako tudi v prihodnje. To kvoto, ki se nanaša na eloletni proračun in njegovo izvajanje, bi radi potem eh, držali tudi na, ko bo šlo za to, eh, da bi zlorabe javnih sredstev zmanjšali na kvoto pod, eh, pod 3,8 eh, eh, odstotkov. Torej, če pogledamo organizacije po vsem svetu, pa tudi regionalne proračune, smo tukaj v neki zlati sredini in smo kar dobri. Eh, rad bi se pridružil temu, kar je rekel zadnji govorec in sicer, eh, če ima župan proračun, ki ga spreme v mestni hiši, ima vse instrumente na voljo in eh, vse sodelavce, vse je v eni hiši. Vsi odločajo o tem in nosijo tudi tveganje v Evropski uniji. Torej, ko gre za regije, je podobno, ko gre za države, ki so razdeljene na regije, recimo Avstrija, Nemčija, Španija, je že teže, ko pa gre za Evropsko raven, pa je še teže. Torej, mi smo stotstotno odvisni od tega, da ko prejmemo opis projekta na neki razpis, da potem zaupamo uh, tistim, ki uh, te projekte izvajajo, ki bodo recimo gradili neke in tako naprej, tisti, ki bodo podali končno finančno poročilo in tako naprej. Torej, mi se moramo samo zanesti, samo zaupamo lahko, da so v nacionalnih upravnih organih, v lokalnih in državnih upravnih organih zares kompetentne osebe. Torej, uh, tudi revizija vedno temelji na načelu zaupanja. Torej mi si moramo zaupati svet in države članice morajo zaupati komisiji, parlament mora prav tako zaupati komisiji. Ne gre za slepo zaupanje, ampak tudi komisija mora zaupati kompetentnosti in Eh, poštenosti nacionalnih, regionalnih in lokalnih upravnih organov. Drugače ne moremo izvajati načela single audit. In imamo 28 držav članic, imamo več 100 regij in radi bi seveda dosegli podobno kakovost dela na področju financ in proračuna, ampak to sedaj še ni tako. Uh, in zato moramo delati na tem, torej tudi strokovne službe komisije so pripravljene tukaj pomagati, so pripravljene svetovati, ne moramo pa nikomu ničesar ukazovati. Zato morajo tukaj tudi člani sveta sodelovati, kajti če eh, slišimo kritiko evropskega eh, proračuna, je to upravičeno kritika komisije, ampak seveda ste vi naši pogajalski partnerji, torej tudi ministerstva, regije, eh, poslanci posameznih držav članic sodelujejo pri sprejemanju teh odločitev glede proračuna, zato bi morali kar vsi skupaj prevzeti odgovornost. Eh, seveda eh, se strinjamo, da je treba postopke še poenostaviti in bomo tukaj sprejeli vaše priporočile. Tudi ko gre za midterm eh, revizijo, torej revizijo sredi obdobja, upamo, da bomo s tem kmali že začeli in naša reforma proračuna je primerna podlaga za to. To bo velik izziv, ampak mislim, da bo tudi svet in parlament. Eh, tukaj sodeloval. In mi bi želeli tukaj eh, zaključiti sedaj posvetovanje glede tega midterm review, eh, torej revizije sredi proračunskega obdobja. Poleg tega se moramo tukaj soočiti še z Brexitom in pa nekaj dni oziroma tednov še imamo, da se s tem ukvarjamo. In uh, ugotovili smo, da je svet uh, za tri države članice zavrnil uh, razrešnico in za dve države članice so dali skupno kritično uh, mnenje. Torej, kritika je nekoliko bolj mila kot v zadnjih letih. Uh, um, in nekako vseeno vidite, kako se mi trudimo. Torej, v nekaterih državah, recimo Švedska, Nizozemska, uh, tam ni več, da bi se uh, postopki ponavljali iz leta v leto, torej, uh, ampak uh, moramo to sprejeti v svetu tudi soglasno. Najlepša hvala, sedaj pa gospod predsedujoči, izvolite. Thank you, Chair. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rad bi odgovoril na nekaj vprašanj, ki so bila sestavljena z strani poslancev tega odbora. Začel bom z gospo Ajalo Sender. Izpostavila je izjemno pomembno temo in sicer gre za neravnotežje med državami in pa med gospodarstvi na splošno. ko izračunamo ponderirano eh, povprečje, je to eh, pozitivno. Upoštevati je potrebno statistike letne rasti eh, in pa tudi javne finance. Kljub temu pa obstajajo velike razlike znotraj Evropske unije, pa tudi znotraj evroobmočja. Torej, tukaj gre za makroekonomsko politiko. ta je še zmeraj razmeroma mlada in pa kontroverzna. Ne govorim o proračunu, ampak o e, fiskalni oziroma davčni politiki. Svet je bil mnenja, da eh, bi bilo dobro, da tiste države, ki imajo eh, manevrski prostor na tem eh, področju, torej na davčnem področju, ta manevrski prostor uporabijo. Vendar pa še zmeraj nismo dosegli svojega cilja in še zmeraj nimamo koordiniranega pristopa k uporabi tega davčnega manevrskega prostora. Države, ki imajo presežek v zunanji trgovini, bi morali ta sredstva izkoristiti, ampak eh, žal tega še zmeraj ne počnejo. Za enkrat se osredotočamo le na tiste eh, države, ki so v velikih težavah in ki eh, potrebujejo našo podporo. Te morajo potem sprejeti zelo stroge ukrepe in v določenih primerjih, kot recimo v Grči, se vedno pojavi oziroma vedno izbruhne velika kriza ko govorimo o teh reformah in pogojih. Torej tudi tukaj prihaja do kontroverznosti. Določiti je potrebno tip financiranja, tip naložb. Potem je potrebno ugotoviti, ali so bile te naložbe, ali so bile te reforme ustrezne za dosego strukturnih ciljev. Torej, obravnavamo eh, vsako eh, področje posebej. Težko je določiti, eh, kateri so posebni primeri. So to migracije, so to potresi. Ko govorimo o uporabi proračuna, pa moram povedati, da svet nima nobenega mnenja na to temo v tem trenutku, kajti o tem še nismo razpravljali pravzaprav smo vedno uh, razpravljali uh, na uh, negativen način, namreč od sankcijah, uh, do katerih bo prišlo, če določena država ne bo izvedla ustreznih strukturnih reform. In kot veste, za dve uh, določeni državi teh sankcij nismo uvedli. Torej, to je dober predlog, ampak mora še dozoreti in o njem bo potrebno še razpravljati. Gospa predsedujoča, vi ste govorili o tem, kako zelo pomembna je uspešnost evropskega proračuna, kako pomembni so doseženi rezultati in uh, Evropski uh, svet. Uh, pozdravlja napredek, ki je bil dosežen v letnem pregledu učinkovitosti. Ocena učinkovitosti je ključnega pomena, eh, ko govorimo o izdatkih eh, Evropske unije. In eh, rezultati morajo biti ravno tako pomembni, kot pa pravilnost izvedenih transakcij. Svet pa udarja, da je potrebno izboljšati zasnovo eh, proračuna, ki temelji na rezultatih. Pri tem je potrebno poskrbeti predvsem za pravo terminologijo in pa za eh, ustrezne eh, kriterije za merjenje uspešnosti znotraj Evropske unije. Kljub temu pa je najprej potrebno zagotoviti uravnotežen pristop. Zagotoviti je potrebno ustrezne eh, podatke, eh, pri tem pa se moramo izogniti eh, dodatnemu upravnemu bremenu. Kot član Evropskega parlamenta sem se ukvarjal z oceno financiranja v okviru evropskih programov. Kazalniki eh, morajo biti zagotovljeni in zato so potrebne raziskave. Ne moremo pričakovati od držav članic, da bodo kazalnike pripravile same to je znanstveno zelo zahtevno delo. Kot recimo na področju okolja, kjer smo morali prositi OECD, da pripravi eh, kazalnike trajnosti. Enako pa velja tudi za učinkovitost, za uspešnost proračuna. To je potrebno storiti na centralizirani ravni. Eh, to morajo pripraviti raziskovalne inštitucije. In ne pravim, da morajo biti eh, ti eh, postopki enostavni, ampak potrebno je zagotoviti podatke na eh, cenejši način. Eh, v nasprotnem primeru bodo stroški višji od koristi. In to me vodi k eh, vprašanjem gospoda Vona, namreč eh, gre za izmenjavo najboljših praks. Eh, gre pa tudi eh, za eh, imenovanje krivcev. Svet uporablja ta pristop eh, ne še znotraj proračuna, ampak na prihodnji seji sveta bomo imeli predstavitev treh študij posameznih primerov z področja strukturnih reform. Torej, to je drugo področje, ampak če govorimo o. o delitvi eh, najboljših praks, izmenjavi najboljših praks, potem eh, je to pravi pristop. Namreč za izberemo tri države, ki imajo dobre primere, ki jih lahko predstavijo in na ta način delijo svoje izkušnje z drugimi. Torej, to bi lahko uporabili tudi na področju evropskega proračuna. Jaz tako mislim. Kar pa. Eh, zadeva imenovanje krivcev. To je eh, vedno eh, zelo občutljiva tema. Pogosto pripravimo eh, analize in trenutno kažemo bolj s prstom na tretje države, kot pa na Evropsko unijo. Govorimo o davčnih oazah. Znotraj Evropske unije pa moram reči, da o tem še nismo razpravljali. Najbrž bi bilo korisno imenovati krivce. Vendar pa mi to počnemo na bolj diplomatski način. Kar zadeva eh, strukturna prizadevanja, imamo uh, Eh, tri kategorije prizadevanj. Eh, imamo tiste, ki zelo dobro upravljajo svoje delo, tisti, ki ga upravljajo, tiste, ki, upravljajo, ki ga upravljajo malo manj dobro in eh, tiste, ki ga ne upravljajo, ne upravljajo dobro. Torej, Namesto, da govorimo o imenovanju krivcev, se bomo raje osredotočili eh, na eh, preglede in primerjave. Napaka, to je predvsem nejasna beseda, ampak to je bila beseda, ki je bila izbrana za to področje ko se o tem pogovarjamo z mediji, je potrebno natančno pojasniti, kaj eh, se skriva za to napako. Napaka, napake seveda ne moremo izenačiti z eh, goljofijo. Kontroverzno pa je tudi vprašanje kriterijev. Samo eno Evropsko unijo imamo na tem svetu in zato potrebuje tudi lastne kriterije recimo v zasebnem sektorju, je več eh, podjetij in eh, kriterije morajo določiti vsa podjetja skupaj. Evropska unija pa je ena in edinstvena, tako da eh, si moramo zastaviti ustrezne kriterije. In to lahko najboljše storimo v svetu. Mislim, da sem s tem izčrpal vse teme. Ne. Imamo še nekaj časa. kar zadeva uh, izmenjavo najboljših praks, lahko vam navedem primer moje države, čisto na kratko. Predstavlja nam reč odličen primer. V nasprotju z drugimi regijami in pa državami članicami, naša država. Uh, v okviru deljenega upravljanja že vnaprej eh, nameni sredstva za te projekte in potem sledi cela vrsta pregledov. Trenutno ta izjemno nadzorovan proces, ki ga imamo že od samega eh, pristopa, ni vodil v ugotovitev večjega števila napak eh, za strani nacionalnih revizorskih organov ali pa za strani Evropskega računskega sodišča ampak naše izkušnje pri uporabi evropskih sredstev so pokazale, da je potrebno zagotoviti ravnotežje med nadzorom in pa eh, dobrim izvajanjem. Inštitucije in pa države članice si morajo prizadevati za znižanje stopne napak. Ampak eh, zavedamo se tudi, da je potrebno zagotoviti eh, uravnoteženost stroškov in koristi kot ekonomist lahko povem, da so študentje vedno pretreseni, ko rečemo, da lahko določimo, eh, da lahko dopustimo nekaj onesnaženosti ali pa nizko stopnjo kriminala, ampak v proračunu temu ni tako. Potrebno je minimizirati stopne napake, minimizirati onesnaženost in vse skupaj uravnotežiti z eh, koristmi. In to velja tudi za to področje. do junija letos si bo malteško predsedstvo prizadevalo za to, eh, da doseže čim več napredka pri eh, trenutni eh, reviziji finančne uredbe. Tukaj gre za zakonodajo za posamezne sektorje. pri tem je potrebno sodelovati z nacionalnimi vladami in pa deležniki na terenu. Le tako bomo lahko dosegli nižjo stopnjo napak v prihodnosti. Najlepša hvala. Dovolite mi še dve ali tri pripombe. In sicer na področju izvajanja proračuna ne sodelujemo dovolj. Žal nam je, da tako. Nam se zdi, da svet in države članice nosijo pomembno odgovornost eh, in radi bi se z vami pogovarjali o tej vaši odgovornosti in tudi glede tega, kako mi vidimo stvari, kako mi gledamo na to, kaj bi države članice lahko um, storile. Torej, videli smo tudi, da svet in pa države članice niso vedno identični, eh, zato bi si želeli več eh, sodelovanja. Eh, trenutno skoraj ni sodel, sodelovanja med um, posameznimi skupinami, ki delujejo znotraj sveta in med našim odborom. Torej zelo pomembno je in hvaležni smo, da nam predstavite ta priporočila, ampak eh, torej, radi bi več sodelovali. Želela bi vam še povedati, da gre tukaj za verodostojnost. Danes ste nam predstavili ta priporočila sveta, potem 10 EU institucij, 20 eh, agencij eh, in še nekaj eh, podjetij nam je predlagalo. Torej, sedem podjetij, 32 agencij, e, še devet institucij pa manjka e, pri tem postopku sprejemanja razrešnice in tukaj e, vidimo, da se iz leta v leto ponavlja in tukaj gre za različne postavke in eh, vedno isti se nekako pogovarjamo in eh, to ne vodi nikamor. Zato vas prosimo, da svet ehm, tudi teh devet eh, institucij vključi v pripravo priporočil. Eh, in mi bi bili tudi veseli, če bi nam tukaj eh, pomagali, kajti v sistemu obstaja vrzel in ta vrzel eh, nam res ni všeč. Tudi mi si bomo prizadevali, da bi to popravili, torej mi bomo razmišljali tudi o tem, kako naj se Evropska unija vede na vzvan. In zelo žal mi je, da te institucije ne sodelujejo pri razrešnici proračuna in uh, mi va, imamo vedno odprta vrata za vas, radi bi sodelovali z nami. Torej, če bi želeli više besedo, vam jo dam, da ne bom nepoštena, da vam ne bi dala besede, sicer pa se vam res zahvaljujem, da ste danes prišli k nam. Res bi bilo lepo, če bi lahko redno sodelovali o vseh pomembnih vprašanj glede izvajanja proračuna. Hvala, madam Če. Hvala, predsedujoča. Če je kdo, ki je bil na obeh straneh, ja, sem na eh, to jaz. Mislim, več kot pet let eh, naš mesto in zdaj sem na drugem mestu. In seveda je težko, tudi malo sem in eh, tja. Kakorkoli to ne pomaga. Govorimo o institucijah in proračunu in ostalih zadevah. To je vedno nekaj težav. Prizadeval si bom po najboljših močeh, je, da bi olajšal težave. Parlament ima to prednost, ko dela z eh, svetom. Svetu se vsakih pet let spreminja eh, predsedstvo. Lahko zgradimo neke odnose in tri, štiri eh, leta potem pa se zadeve spremenijo. Seveda je nekje neka kontinuiteta, vedno se posvetujemo z naslednjim predsedstvom in prejšnjim predsedstvom, ampak eh, vsekakor to ni idealno. Seveda pa se svet zauzema za ustrezni nadzor celotnega proračuna, kar vključuje vse institucije o popolnem upoštovanju pogodbe. Svet se strinja, da tako Evropski parlament in svet morate imeti dostop do vseh finančnih informacij, ki so potrebne za to, da bi upravili svoje naloge v povezavi z razrešnico. V tem smislu svet pozdravlja dejstvo, da je postopek eh, neki pridobil z poročilom o letnih aktivnostih, ki so bile priložene kot dokumenti različnih priložnostih je, je bil sprejet eh, osnutek eh, memoranduma o dogovorov, ki bi omogočil izmenjavo informacij med našimi institucijami. Tam bi bilo predlagalo. Torej, to je bilo predlagano že leta 2011 in svet je pripravljen razpravljati o, o uveljavitvi takšnega postopka. In če eh, zaključim se vam zahvaljujem za to izredno koristno izmenjavo. Veseli me, da se strinjamo glede mnogih pomislekov in da si vsi želimo izboljšave iz leta v lepo in da si želimo ustrezna poročila. Evropske računske sodišče pozivam eh, vse, da sodelujejo pri zagotavljamo ustreznega in pravilnega finančnega upravljanja Evropske unije. Vsi akteri morajo prevzeti svojo odgovornost in izvajati svojo nadzorno funkcijo. Zato gre. Nima smisla, da spustimo konje starta, potem pa poskušamo zapriti štart eh, na vratca. Tako ne bo šlo zagotoviti moramo, da se bodo evropska sredstva porabljala na odgovoren in ustrezen način. To je eh, najmanj, kar lahko državljani od nas pričakujejo. Hvala lepa, hvala lepa tudi vam za to izmenjavo. In eh, veliko uspeha malteškemu predsedstvu. Mi pa bomo naredili naše, naš delež, da to zagotovimo. Hvala lepa, s tem je se je zaključeno, nadaljujemo. Ob 15. je z postopkom razrešnice.